Good evening. Uh, welcome to our. Pozdravljeni. Dobrodošli na zadnjem krogu naših javnih predstavitev. Govorili bomo o uporabi podatkov uporabnikov Facebooka strani Cambridge Analytica in kako to vpliva na varstvo podatkov. So predsedujoča danes je Petra Kamerefert iz odbora Kult. Uh, Gospod Moraes je danes odsoten zaradi bolezni. Zato mi je v veliko čast in veselje, da lahko predsedujem danes jaz. 4. junija smo imeli prvo javno predstavitev, 25. junija smo imeli drugo predstavitev, konferenca predsednikov se je 12. aprila na srečanju s gospodom Zuckerbergom odločila, da bomo imeli to javno predstavitev z ključnimi igralci v škandalu Facebook Cambridge Analytica. Namen je iti globje, potegniti sklepe in začrtati pot naprej s pomočjo orodij, ki jih imamo. V ponedeljek, prejšnji teden, smo imeli drugi del predstavitve, govorili smo o posledicah, naprimer na varstvo podatkov in zasebnost, govorili smo o volilnih procesih, o zaupanju potrošnikov, o kibernetski varnosti, govorili smo tudi o tržnem položaju družbenih medijev. Tri seje smo imeli in dobili smo veliko koristnih informacij o vprašanjih, ki smo jih imeli. Danes imamo tretji, zadnji del, posvetili se bomo rešitvam in korektivnim ukrepom, ki bi jih lahko sprejeli, da bi rešili probleme, zato da bi zagotovili spoštovanje temeljnih pravic državljanov EU in še zlasti se želimo posvetiti pravici do zasebnega življenja, varstva, varstvu podatkov in pravici do prejemanja in posredovanja poštenih in točnih informacij, prav tako pa želimo poskrbeti, da do zlorab več ne bi prišlo. Zato bomo danes prisluhnili predstavnikom Facebooka, pa tudi komisarjem. Veseli smo, da ste z nami. Prav gotovo veste, da je parlament od Facebooka večkrat zahteval, da se zaseden udeležijo odgovorne osebe iz Facebooka in za to sejo so predsedniki štirih odborov, ki sodelujejo pri tej javni predstavitvi, znova ponovili, da bi tukaj moralo biti Sheryl Sandberg, operativni direktor Facebooka. Facebook pa se je odločil, da bo poslal Lorda Elena, podpredsednika političnih rešitev. Pozdravljeni spet tukaj, to je zdaj že drugič, da ste z nami, veseli smo, da ste tukaj. Zelo pomembno je, da prisluhnemo tistim, ki so odgovorni za posamezne oddelke in imajo položaje, odgovornosti in da prisluhnemo tistim, ki dejansko odločajo v družbeni strukturi tega podjetja. Zato bomo poskrbeli, da predstavite konkretne ukrepe, ki jih boste sprejeli, zato da boste ravnali popolnoma v skladu z temeljnimi pravicami in da boste zaustavili kršitve in pomankljivosti. Po tej javni predstavitvi bomo ocenili, ali so vaši odgovori zadovoljivi. Danes imamo dva zanimiva dela, gospod in gospodje. Pravila so naslednja v okviru dela vprašanj in odgovorov. Želimo poskrbeti, da bo seja čim bolj produktivna. Pred sejo so se politične skupine že dogovorile, da bodo zastavile vprašanja in tudi časovne slote. Politične skupine so posredovale imena članov, ki bodo govorili v imenu političnih skupin. Prav tako smo poskrbeli za dodaten slot za vsako skupino. Na osnovi teh imen je bil pripravljen seznam govornikov in ta seznam govornikov bomo tudi spoštovali. Po predstavitvi govornikov bodo najprej dobili besedo predsedniki odborov, ki sodelujejo v tej javni predstavitvi, na to pa bomo sledili seznamu govornikov. Vsak poslanec, ki je na seznamu govornikov, pa tudi predsedniki povezanih odborov lahko zastavijo eno vprašanje namenjeno enemu govorniku, čas za govor pa je eno minuto. Govornik, ki mu je bilo naslovljeno vprašanje, ima dve minuti časa, da odgovori. Vsak ki preseže čas za govor, bo moral nehati govoriti, zato ker mu bomo vzeli mikrofon. Zato imam tudi to kladivo. Če poslanca na seznamu ni, dobi besedo naslednji govornik. Čas je omejen, javna predstavitev je zelo pomembna, zato se bomo morali držati časa. Zdaj pa prehajamo kar na četrti del naše javne predstavitve in preden to storim, bodo nekatere kabine tolmačev prebrale sporočilo. Thank you very much. We will start this session. Zdaj bomo začeli s četrtim delom. Najprej bo spregovoril Lord Allen, on je podpredsednik za politične rešitve pri Facebooku. Gospod Allen, izvolite, beseda je vaša. Največ deset minut časa vam damo za vašo predstavitev. Izvolite. Hvala predsedujoči, hvala odborom. še enkrat. Hvala predsedujoči, hvala odborom za to, da ste mi dali priložnost, da spregovorim. Imeli smo že dve seji, na eni je sodeloval naš eh, direktor Mark Zuckerberg, na drugi seji pa so sodelovali nekateri drugi eh, vidni člani našega podjetja. Tukaj smo, da bi odgovorili na nekatera vprašanja, ki so se pojavila v zvezi z Cambridge Analytico, pa tudi v zvezi z nekaterimi širšimi vprašanji. Mislim, da je ta del namenjen temu, da poiščemo politične rešitve za te dogodke. V uvodnih besedah se bom posvetil trem delom, ki so za nas ključnega pomena. Najprej bom govoril o varstvu podatkov, potem bomo govorili o tem, da zaščitimo integriteto volitev in govoril bom tudi o drugih vprašanjih v zvezi z vsebino na spletu in varnostjo na spletu. Varstvo podatkov. Izpostaviti želim, da smo se že odzvali na pomisleke v zvezi z dostopom do uporabniških podatkov z tretjih strani. To je bilo pred nekaj leti, leta 2014, smo sprejeli prve ukrepe, leta 2014 pa smo sprejeli ukrep za torej, vse vrste podatkov. To je bil pomemben razlog za to, zakaj je prišlo do teh težav z algoritmom, ki ga je predstavil gospod Kogan. Zamisel platforme na začetku je bila, da bi ponujali inovativne storitve v okviru družbe, Facebook je bil odprt, ponujal je rešitve tudi drugim, zato da bi lahko tudi ljudje podatke prijateljev posredovali drugim. Ugotovili smo, da je ta model preveč odprt in res je to škodilo zaupanju uporabnikov. Takrat so se pojavili pomisleki v zvezi s platformo, to ste slišali prejšnji teden. Irska komisija za varstvo podatkov je to preučila Zato smo se leta 2014 odločili, da spremenimo model platforme in to je bila posledica uh, našega dialoga z evropskim regulatorjem. Sprejeli smo kar nekaj ukrepov za to, da omejimo možnost za zlorabo in seveda še vedno nadaljujemo z izvajanjem spremljanja in ukrepov. Ljudje nam poročajo, poročajo nam o aplikacijah tretjih strani, za katere menijo, da so problematične. Prav tako proaktivno identificiramo in preverjamo aplikacije, ki imajo dostop do velikega števila podatkov in veliko aplikacij smo že izbrisali zaradi tega in s temi prizadevanji bomo še nadaljevali. Preučili smo tudi dogovore, ki smo jih imeli z drugimi tretjimi stranmi, naprimer z proizvajalci naprav. Nekateri proizvajalci so imeli možnost, da pridajo do podatkov za to, da zagotavljajo Facebookove storitve. Ta, ti odnosi so temeljini na specifičnih dogovorih, naprimer za Blackberry nismo imeli svoje aplikacije, ampak eh, zdaj ugotavljamo, da je treba te aplikacije izbrisati. Regulativni okvir se je spremenil zaradi uvedbe GDPR-ja in povedati želim, da je Facebook sestavil ekipo več sto tehničnih in pravnih strokovnjakov, zato da smo prešli iz direktive 95-46 na to novo direktivo GDPR. Naše storitve so v skladu z GDPR, ljudje pa bodo seveda to poskusili izpodbijati in to bo pomenilo postopek ocene za nas in tudi za druge ponudnike storitev, zato ker bodo Evropskemu uradniku za varstvo podatkov, naprimer, uložene pritožbe, ampak prepričan sem, da bomo tudi po natančnem pregledu ugotovili, da ravnamo v skladu z pravili. Zdaj pa integriteta volitev, temu se res posvečamo zdaj veliko govorimo o kibernetski varnosti, vidimo, da politiki in državljani uporabljajo naše storitve, da se povezujejo med seboj. Pred desetletjem to ne bi bilo mogoče. Oblikovali smo zelo odprte platforme za medsebojno sodelovanje, ampak seveda ta odprtost predstavlja tveganja, zato ker manjšina poskuša to spodkopati in zlorabiti. Gre za oboroževalno dirko, to drži in tukaj smo zato, ker takrat nismo bili dovolj pozorni na to tveganje, ki ga je predstavljalo podjetje GSR, ki je podatke posredovalo Cambridge Analytiki. Zdaj pa sestavljamo prečno skupino strokovnjaki za kibernetsko varnost za vsake volitve, zato da ocenimo, kakšne so grožnje. Naprimer, pred kratkim smo se zelo posvečali Mehiki in OSE je pripravila letošnje poročilo v zvezi z italijanskimi volitvami in videli boste lahko, da smo bili zelo aktivni tudi tam in Ouse nas je pohvalila. In drugi del tukaj so lažne novice. Poskušamo omejiti širjenje teh lažnih novic, sprejeli smo več ukrepov in zdaj sodelujemo s komisijo in skupaj pripravljamo odzive. Pripravili bomo naprimer kodeks ravnanja, in to bo odražalo veliki delež našega dela, ki ga upravljamo mi in tudi drugi in vem, da to skrbi tudi vas, kajte čakajo vas volitve leta 2019, to bo za nas prav tako izziv, zato ker so grožnje različne, zato bomo morali sodelovati na številnih področjih in govoriti v številnih jezikih. In tretjič, predstavili smo izdelek, ki se imenuje View Ads ali oglesi oglase. Vsak uporabnik bo lahko videl vse oglase, ki se predvajajo na neki spletni strani. To je velik korak naprej. Zamisel je naslednja. Če nekdo oglašuje samo pri nas in bo to vidno majhni skupini ljudi, eh, to je del preteklosti, zato ker zdaj bodo vsi uporabniki lahko videli vse oglase. Vem, da je veliko zanimanja za to, zato da bi pripravili arhive in opozorilna sporočila in tako naprej. O tem se veliko govori, prav tako se veliko govori o dostopu do političnih oglasov, naprimer. In na koncu še to, pripravili smo tudi neke vrste komisijo ali odbor za akademske raziskave, govorimo o tem, kako družbeni mediji vplivajo na volitve. Vsi imamo svoje mnenje o tem, ampak trdnih, otepljivih podatkov v zvezi s tem ni veliko. Težko je razumeti, kakšen je vpliv družbenih medijev na volitve. To je zelo pomembno za nas, kajti mi želimo pripraviti prave rešitve, seveda pa želimo politiko izvajati na osnovi dokazov. Želimo se posvetiti najbolj tveganim področjem, naprimer. Preden sklenem, želimo meniti še vsebino nasploh mi, to je povedal tudi naš eh, izvršni direktor, želimo poskusiti preprečiti škodo, kjerkoli je to mogoče. Naš namen ni škoditi drugim, če pride do škode zaradi naših storitev ali našega izdelka, potem poskušamo to popraviti. Govorimo predvsem naprimer o varnosti otrok. Tukaj je tudi gospa Reding, ko je bila komisarka, smo sodelovali z njo, pa tudi s komisarko Kröz zdaj pa s komisarko Gabriel govorimo o tem, kako bi lahko zagotovili varnejši internet in kako bi lahko poskrbeli, da bomo k malu uh, eh, hitro identificirali in odpravili tveganja v zvezi z varnostjo otrok. Tudi sovražni govor je pomembna tema, z komisarko Jurovo sodelujemo in dosegamo dobre rezultate. Res je, na začetku smo nekoliko zaostali, ampak mislim, da smo zdaj že nadoknadili zamudo komisar King, komisar Avromopolos, terorizem. Veliko delamo na tem, da identificiramo vsebino, preden se začne širiti in to vsebino odstranjamo z naše platforme. To so vse pobude, ki pač zahtevajo, da industrija sodeluje z vlado in z strokovnjaki iz civilne družbe. Na koncu želim povedati še, da se pogosto opravičujemo za napake in to nam je bilo že večkrat povedano. Rekli ste, da pač pridemo sem in se opravičujemo, ampak res je, naše storitve so inovativne in to pomeni, da se pojavljajo novi izzivi. Mi moramo seveda biti boljši pri tem, da jih hitro odkrijemo in boljše se moramo odzivati na nje, ampak upam, da sem danes podal nekaj primerov, kako si prizadevamo za to. Hvala. Hvala lepa. V imenu odbora Libe bom zastavil prvo vprašanje vidimo, da zadevo jemljete resno in da poskušate odgovoriti na naše vprašanja in na naše pomisleke. Zanima me, kdaj boste začeli oziroma kdaj boste nehali deliti stike iz aplikacije WhatsApp s Facebookom. Zanima me, kako menite, da je to v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov EU. Kako lahko razložite naslednje? spremenili ste pogoje uporabe za aplikacije in dostop aplikacij do podatkov, to je bilo leta 2015, vseeno pa ne nadzorujete dovolj varnostnih ukrepov za te aplikacije. Zanima me tudi, ali lahko razložite, kakšne ukrepe boste sprejeli za to, da boste ravnali popolnoma v skladu z GDPR in prihajajočo uredbo o e-zasebnosti. Hvala. Yes. Hvala, dve minuti, veliko dela me čaka. Prvo vprašanje. Organi za varstvo podatkov so izrazili pomisleke in povedali smo, da ne uporabljamo podatkov za komercialne namene, ko govorimo o WhatsAppu in Facebooku. Določene storitve so relevantne, naprimer za varnost. Razumeti je treba, ali kdo izvaja nezakonite dejavnosti na eni platformi in potem to ponavlja na drugi platformi. To je za nas pomembno, pa tudi seveda za računovodske namene, da torej vemo, koliko imamo aktivnih računov in tako naprej. Ampak menimo, da to, kar počnemo danes, je zakonito, zdaj pa bo seveda stekel proces, da se ugotovi, kje mora biti ta meja v zvezi z to deljeno arhitekturo. In drugič, zakaj ne spremljamo dovolj dobro aplikacije po letu 2015? Nadzor nad eh, aplikacijami in njihovim ravnanjem v zvezi z uporabniki neprestano izboljšujemo, odkar sem jaz pri Facebooku, to drži. Si želimo, da bi storili več? Seveda, glede na to, da danes sedimo tukaj, si prav gotovo želimo, da bi storili več. In res je, obstajajo vrzeli, ki jih je odbor izpostavil, aplikacije so izvajale dejavnosti, ki jih nismo poznali in tega takrat nismo ujeli. To lahko rečem. Zadeva se neprestano izboljšuje in danes imamo režim, ki je mnogo bolj strok za nadzor nad temi aplikacijami. Skladnost z GDPR, mislim, da je to zelo obsežna tema, na stotini ljudi dela na tem, materijala je zelo veliko, na naši spletni strani, pa tudi na naši liniji za pomoč, ampak eh, mislim, da je najbolje, da vam to posredujem v pisni obliki. Zdaj pa Petra Kamerefert za odbor za kulturo. Hvala lepa še enkrat vam bom zastavila vprašanje, zato ker zadnjič nisem dobila ustreznega odgovora. Kako bo Facebook zagotovil, da bo deseti člen konvencije o človekovih pravicah in člen iz listine o temeljnih pravicah, ki govori o raznovrstnosti medijev, da boste torej poskrbeli, da bo poskrbljeno, da bo vsak uporabnik lahko imel dostop do vseh vrst informacij in to na neutralen način in to nefiltrirano. Mislim, da to predstavlja veliko nevarnost in tudi veliki izziv za prihodnost. Hvala. Um, Hvala. Naše storitve so namenjene temu, da bi uporabniki imeli dostop do celotnega spektra informacij in mi skrbimo za pluralizem medijev. Mislim, da je bila izvedena študija, ki pravi, da človek, ki uporablja Facebook, eh, ima dostop do več vrst medijev kot nekdo, ki ne uporablja Facebooka. Jaz sem zrasel v obdobju, ko smo imeli tri kanale na televiziji, naprimer, zdaj pa imamo več virov informacij. Dobro, jasni pa moramo biti, kakšna je vloga Facebooka če se nekdo upiše v Facebook, se mu pojavi njegova spletna stran in to je povezano z vsebino, za katero ste se odločili vi. Vsebina prihaja od vaših prijateljev in od virov novic, ki ste jih izbrali sami. Facebook tega ne izbira. Moja izkušnja je naslednja. Veliko mojih prijateljev se strinja z mojim političnim nazorom, ampak imam tudi prijatelje, ki imajo druge interese in drugačne politične nazore. In zato vidim tudi njihovo vsebino. Tega ne bi videl, če ne bi imel Facebooka. Ko govorimo o preverjanju algoritmov in o preglednosti algoritmov, se o tem veliko govori in mi smo seveda pripravljeni o tem govoriti z vsemi, ampak eh, gledano na splošno mislim, da mi krepimo pluralizem medijev, ne pa ga omejujemo. Hvala, Paolo Rangel, ELS iz odbora AFKO. Izvolite. Hvala. Nekaj me zanima. Ali zdaj obstaja načrt, da bi preprečili zlorabo ali napačno uporabo platforme Facebook? Videli smo, da vi obžalujete napake in prevzeli ste odgovornost za kar nekaj ukrepov in politik, ki so bile napačne in to lahko pohvalimo. Vendar ni jamstva, da obstaja načrt, da se to v prihodnosti več ne bi zgodilo. Um, so, so, uh, are, Upam, da sem dobro opisal ukrepe, ki jih sprejemamo v svojem vodnem nagovoru, ampak Rešitve bodo seveda prišle na osnovi partnerskega odnosa. Samo naša prizadevanja ne bodo dovolj. V Italiji je bila naša izkušnja ta, da smo sodelovali z regulatorjem, z političnimi strankami, zato da smo pripravili modele, ki so bili koristni, preprečili smo zlorabo platforme, ampak bili smo tudi politično neutralni. Še enkrat stališče Facebooka je, da ne stojimo na nekogaršni strani, v volilni kampanji naprimer, mi smo neutralni, na voljo smo vsem političnim organizacijam in menimo, da morajo pravila za volitve določati volilni regulatorji. Mi lahko zagotovimo tehnične nasvete in seveda potem izvajamo pravila, ko bodo pravila določena. To je tisto, kar si želimo mi. Torej, da bodo regulatori vedeli, kakšne so omejitve, mi zagotovimo tehnično znanje in tudi orodja, s katerimi lahko zagotovimo to združljivost. Ampak še enkrat, to bo vedno delo v teku, vedno bodo obstajali ljudje, ki bodo poskusili naša prizadevanja spodkopati, zato so partnerski odnosi zelo pomembni in to na trajni osnovi. Hvala Birgit Sipel iz vrst socialistov za odbor Libe. Izvolite. Hvala, gospod Allen. Na zadnji javni predstavitvi sem vas vprašala, ali ste zavedno sprejeli partnerstvo z aplikacijo, ki je eksplicitno povedala, da lahko posreduje podatke tretjim stranem in njihovi pogoji uporabe niso bili v skladu z vašimi pogoji. On pa je rekel, vaš izvršni direktor, da meni, da niso storili nič narobe. No, to tukaj ne govorimo o religiozni razpravi. Gre za to, ali ste ravnali v skladu z zakonodajo EU ali ne. In po zakonodaji EU ne morete odgovornosti prenesti na zunanje izvajalce. Vi pri Facebooku ste tisti, ki nadzoruje podatke in ker ste vi tisti, ki imate nadzor, ne morete odgovornosti dati zunanjemu izvajalcu. Če še vedno menite, da niste storili nič narobe, lepo prosim, da v dveh minutah to natančno razložite. Če pa ne menite več, da niste storili nič narobe, lepo prosim, da natančno poveste, kako preverjate pogoje uporabe za aplikacije, ki dostopajo do podatkov Facebooka. Hvala še enkrat. Takrat je platforma delovala drugače. Obstajali sta dve pogodbi. Pogodba z razvijalcem, zato da lahko ima dostop do platforme Facebooka. Ta pogodba jasno navaja, da podatkov, ki jih pridobiš, ne smeš uporabljati za določene namene. Prodaja naprej je prav gotovo prepovedana, jasno je, kaj je bilo dovoljeno in kaj ne. To je sporazum med razvijalcem in Facebookom. Po drugi strani pa ima seveda vsak razvijalec svojo politiko zasebnosti in tam so pač zabeležili, kakšna je njihova politika. In prav imate, takrat je politika tega razvijalca bila v navskrižju z določili sporazuma, ki ga je razvijalec podpisal z nami. Ne bi smeli imeti tiste politike in mi menimo, da je to v nasprotju z našimi načeli, zato ta sporozum ni veljaven in naše stališče je jasno. Oni so kršili naše pogoje, oni so v pogodbi ali sporozumu z uporabniki navedli nekaj drugega in to ni relevantno, ker je pač pogodba že na začetku neveljavna. Drugi del vašega vprašanja je, ali bi morali biti bolj učinkoviti pri nadzoru tega. Seveda, strinjam se z vami in naši ukrepi so namenjeni prav temu, da bi bolj učinkovito nadzirali to, kaj kar počno razvijalci, kako podatki uhajajo iz našega sistema. To je zanimivo vprašanje. Morda bi lahko odgovore iskali tudi pri Evropskem uradniku za varstvo podatkov. Če nekdo laže nam, so tehnični ukrepi za nas omejeni. Seveda mi poskušamo biti vedno boljši, ampak končni rezultat bo ta, da pač podatki nikoli ne bodo zapustili sistema in to bi predstavljalo probleme za inovacije in tako naprej. To je morda odgovor, ampak tudi to predstavlja izzive. Hvala, Vivian Reding je naslednja. Hvala, gospod Allen. Hvala za vaš odgovor v zvezi z algoritmi. Sama imam dvome v zvezi z vašimi besedami, zato ker ne vidim preglednosti, vidim, da je prišlo do omejevanja dostopa, lahko bi rekla celo do diktatorskega režima v zvezi s tem, kako lahko uporabljam Facebook. Dobro, še eno vprašanje. Splošna uredba o varstvu podatkov GDPR, GDPR navaja zasebnost, ki je privzeta. Torej, razložite mi, prosim, kako Mm, Facebook razlaga naslednje. Vaše nastavitve glede zasebnosti so privzeto odprte. Ukrepi so tudi zastavljeni tako, da je treba sprejeti pogoje ali pa izbrisati račun. Kako je to v skladu z jasnim in obveščenim soglasjem, ki ga zahteva GDPR? Zanima me tudi, kaj menite o študiji ki jo je objavil norveški potrošniški svet z naslovom Zavedeni po zasnovi, zato ker je pač treba sprejeti možnosti, ki posegajo v zasebnost. In še nekaj. Ko govorite o arhitekturi dajanja soglasja na Facebooku, zanima me, ali niste namenoma sprejeli takšne oblike, ki potrošnika postavlja v slabši položaj. Hvala. Hvala lepa, kar zadeva skladnost za GDPR. Zbrali smo vse nastavitve v zvezi z zasebnostjo, res je, prej je bilo težko najti, zdaj pa smo vse združili. Prej je bilo to na 20 različnih mestih v aplikaciji Facebook, zdaj pa je to vse združeno na enem mestu. In v pripravah na začetek veljavnosti GDPR smo to storili in poskrbeli smo, da lahko vsak najde te nastavitve. Privzete nastavitve zdaj so razumne, po našem mnenju, samo da bom jasen. Vrednost ali prednost družbenega medija je v tem, da pač dobiš vsebino drugih, pa tudi sam deliš vsebino z svojimi prijatelji. Naprimer. To je bistvo tega, kar zadeva postopke za upis v Facebook. Poskusili smo ločiti tiste zadeve, ki so nujno potrebne za zagotavljanje storitve ljudje morajo to sprejeti, kajti ta svežen je potreben za to, da lahko ponudimo storitev, kakor je opisana. In to smo ločili od elementov, kjer je, potreben, kjer je potrebno ločno, ločeno soglasje. In gre za tri področja: prepoznavanje obraznih potez, uporaba podatkov za oglaševanje. In to pomeni, da imajo tukaj uporabniki dejansko izbiro. Uporabniki lahko to zavrnejo, pa še vedno uporabljajo platformo. In na koncu še arhitektura. Mi zagotavljamo določeno funkcionalnost, ker menimo, da je to dobro za ljudi, njihova izkušnja je bogatejša. Mi želimo to ljudem ponuditi in kadarkoli je mogoče, jim bomo tudi dali izbiro. Hvala. 5, 4, Jaz prihajam from... iz Petra. Sem iz Itre. Me zanima, kako je z inovacijami ter pa z možnostmi v prihodnosti glede tehnologije. Vemo, da se umetna inteligenca uporablja, ko imaš veliko podatkov na voljo. Torej, ok, osebni podatki, iz kje prihajajo ti osebni podatki, um, razen tega, kar sama dam na Facebook. Omenili ste fe, WhatsApp a ne za komercialno uporabo ali se na druge načine uporablja WhatsApp. In potem še filtriranje, tudi to je pomembno vprašanje. Eh, tudi tukaj je relevantna umetna inteligenca. Skratka, morala, etika, kako je s tem v Facebooku? Ali imate pristojni oddelek, ki je eh, odgovoren za to? Potem omenili ste algoritme, pravite, da je to zelo pregledno da se to preverja. Ali mi to lahko pogledamo na kakšni spletni strani? Me zanima. In še nekaj želimo preprečiti um, takšne škandale v prihodnosti. In torej mislim, da moramo poskrbeti za nekaj, kar bo tudi zdržalo tekom časa. Kaj mislite, moramo storiti? Ali moramo bolj oblikovati bolj natančno um, zakonodajo? Um, torej, glede zasebnosti, um, torej kako ne bi to naredili, kako ne bi to zasnovali. Hvala lepa. Glede WhatsApp, naj ponovim, da vsebina sporočil WhatsApp je šifrirana na takšen način, da tega ne more videti nihče v mojem podjetju. Torej, samo pošiljatelj in pa prejemnik lahko vidita te podatke. WhatsApp že po sami zasnovi vsebuje zelo malo podatkov tudi sploh vsebina sporočil ni vidna nikomor, torej to mora biti zelo jasno. Potem naprej, um, kateri viri podatkov se uporabljajo, glavno gre za dejavnosti na spletni strani, naprimer, klasični primer bi bil za uporabo drugih podatkov. Tukaj um, se druge podatke uporabljajo zato, da bi preprečili kibernetske napade. Naprimer, uh, ljudje, ki se ukvarjajo za varnostjo, bi rekli, um, ta in ta napadalec ima takšen in takšen podpis iz tega in tega spletnega naslova, s tem imeni. In potem bi te podatke uporabili za naš sistem in potem bi zaščitili naše storitve preko tega. Torej imamo več zunanjih virov, sploh, ko gre za kibernetsko varnost. Potem pa moralno etično vprašanje. Sveda to je zelo pomembno eh, tudi za naše podjetje. Znanstveniki, ki so ukvarjali s podatki, eh, so v glavnem akademiki ali pa imajo zelo tesne odnose z akademskim svetom. Vse to je zelo pomembno za njih, torej pogosto se ukvarjajo s tem, eh, kakšen je pravi okvir. Zato pozdravljamo to širšo razpravo. Mi tukaj um, ne bomo sami odločali o tem. Mislim, da mora biti moralno in tiče vprašanje splošno. Potem še nekaj aprila smo objavili poročilo o preglednosti. Ehm, prosim, preberite se ga. Naprimer, govorili smo o tem, kako ehm, se lotiti teroističnih spletnih vzepin in podobno. Potem pa še dialog um, je odgovor za to, kako bomo oblikovali sistem, ki bo zdržal um, z občasa. Torej mislim, da predvsem potrebujemo pravi dialog. Hvala lepa, Petrejcek. Je, aj, ježek. Ter ježek se, da. Well, we've heard by, by... Ja, uh, hvala. Smo slišali od novinarja, pač vežgačev, o tem, da uh, uprava Facebook podatkov vplivala na predsedniške volitve ZDA in pa na Brexit referendum, pravite, da se poskušate lotiti tudi naslednjih volitev za Evropski parlament, um, torej uniste oglaševanje in tako dalje. No pa gledajte, Brexit je imel ogromen vpliv na vse nas in morda bilo primerno, da Facebook opravi svoje analize. v zvezi s tem, v kakšni meri je neustrezna uporaba fizičnih podatkov vplivala na sam rezultat Brexita. Hvala. Ja, smo delali na tem skupaj uh, z britanskim um, odborom za podporo v medijih in pa za kulturo. Dvojbeno, tukaj je najprej vmešavanje Rusije v volitve. Tukaj smo pogledali skupino, ki je bila aktivna v ZDA in smo gotovili, da so bile dejavnosti v Združenem kraljestvu zelo, zelo minimalne. Torej, zelo minimalne, glede na druge dejavnosti te skupine. Torej, številke so bile zelo nizke. Potem so prosili, da vse še enkrat poločimo in so rekli, ali lahko najdete kakšne druge podobne skupine kot tista skupina, ki je drvala v St. Petersburgu. In nismo našli drugih skupin, nismo zelo podrobno pogledali, pa nismo našli drugih skupin. Uh, če imate kakšne dokaze, um, drugi, če ima dokaze, bomo to še enkrat pogledali, ampak zaenkrat analiza ni pokazala, uh, da bi se v Združenem kraljestvu zgodilo kaj podobnega kot v ZDA. Sedaj si gledamo torej to zgodbo glede Cambridge Analytica. Kje smo danes? Vem, da se to lahko spremenijo, ampak kje smo danes? Dr. Kogan je zbral podatke preko um, podjetja GSR in njegova navdila so bila to, da zbere podatke o Američanu in dr. Kogor je dejal, da je potem Cambridge analitiki posredoval podatke. Um, torej, da evropejci niso vključeni. To um, je trenutno stane. In potem Cambridge analitika sama ni imela sklenjenih pogodb glede Brexita. Potem AIQ, um, druga gospodarska družba, je imela to pogodbo in se sedaj pogovarjamo z parlamentarnim odborom glede um, tega, um, kateri podatki so bili razkriti glede EIQ aktivnosti. To bo pošlo v javnost. Torej, tu smo trenutno, ampak če imajo drugi kakšne druge informacije o tem, kaj se je zgodilo, seveda lahko se še preučimo v prihodnosti. Hvala, Tomaš Edovski. Prišel diskutovati, snažite se te vece vesveti. Hvala, hvala, da ste prišli in da poskušamo pojasniti zadeve, ampak še vedno nismo dobili vaših odgovorov glede treh pomenih vprašanj kot prvo. Algoritmi. Ali lahko res potrdite, um, da se je algoritem tako zelo spremenil, da sedaj preko aplikacij tretjih uh, strank ni mogoče vplivati na dejavnosti uporabnika? Ali pa naprimer, um, ali se lahko preprečijo lažne novice, um, celo do te mere, da se torej, naprimer, volilec potem premisli na koncu kot se je to zgodilo pri Cambridge Analytica. Potem drugo vprašanje. Kdo točno je plival na volitve ali pa na referendume? Govori se o ruski skupini, potem o skupini iz Makedonije in pa iz drugih evropskih držav. Kdo konkretno? Potem pa še tretje zelo ključno temeljno vprašanje. Če se nekdo odloči, da bo zbrisal svoj račun, ali je potem račun res izbrisan ali je pa je nekje arhiviran, evidentiran, ali se lahko neko osebo res pozabi spleta, če ta izbriše račun. Hvala. Ja, bom šel po obratnem vrstnem redu. Torej, če eh, ne boš več uporabljal Facebooka, lahko izbereš možnost deaktivacije ali pa izbrisanja. Eh, deaktivacija ne izbriše računa, um, samo rečete Facebooku, prosim, da sem neprepoznaven, ampak če želim pronos se vključiti v Facebook, potem ima to možnost. Če pa se odloči za izbrisanje, potem bomo začeli brisati vaš račun, vaše podatke. Nekaj časa počakamo, tako da res poskrbimo za to, da so ti podatki relevantni. Ne želimo, da nekdo um, torej se upiše v vaš račun in potem, ne vem, eh, izbriše um, zadnjih pet let vaših družinskih fotografij. Torej res želimo preveriti, ali je to, kar je zahtevano, res. Ampak, ko se to preveri, potem to več tednih izbrišemo z računa. Potem pa še prvi drugo vprašanje, kar skupaj. Naši algoritmi trenutno um, želijo poskrbeti za to, da so lažne novice manj prepoznavne, da se počasneje pojavljajo v zadetkih. Um, Potem ima pa še druge ukrepe glede finančnih motivov, naprimer omenili ste um, to skupino iz Makedonije ali pa iz drugih skupin. Um, On, naprimer, oblikuje lešne novice zato, da bi nekaj zaslužili. Včasih se potem spravijo na politike, ker so ljudje pač uh, slavni politiki in potem um, te skupine zaslužijo nekaj denarja. Mi to seveda lahko prepričamo, oziroma si tega želimo. Potem pa drugo vprašanje. Kaj pa, če to počne politična skupina ali stranka kot del svoje kampanje? Kaj potem storiti? In moram reči, da smo tukaj zelo previdni. Prav tukaj mislim, da moramo tudi sodelovati z regulatorji, ki so kvar z volitvami. Nekdo lahko reče, ok, to je lažna novica, drug pa reče, to je pa moj politični govor. Potem ne vem, kdo bo razsojal o tem, kdaj posredovati in kdaj ne. Torej, ali je to ustrezno ali ne, ali lahko kot del predvoljne kampanje rečeš to ali ne. Mi bi to raje počeli skupaj z regulatorjem, ne pa sami in ostransko. In to je eno, ti, te finančne lažne novice, to pa nekaj drugega. To je pa v bistvu potem um, bolj tip neželena um, elektronska pošta. Pavel, ja, pravite, da so bili uporabljeni samo ameriški podatki. Glejte, um, ameriške volite se doplivati na Evrope, zato me vaš odgovor ne pomira. Ampak, naprimer, Facebook um, v bistvu lahko brez predhodnega opozorila uh, vpliva na zbiranje podatkov, kako se naprimer pri GDPR-ju sedaj zbirate podatke, za koliko časa se to uporablja. Potem pa še eno drugo vprašanje. Kdo je dejansko zlorabil podatke z Facebooka preko Cambridge Analytica, preko koga drugega? kdo so bile te politične eh, stranke ali pa posamezniki, ki so zlorabljali te podatke, eh, kot ste to ugotovili eh, ob koncu svoje zasebne preiskave. Um, <clears throat> so... Torej, te, glede teh pluginov, to je uh, majhen del spletne strani Facebooka. Um, torej, To je del funkcionalnosti, um, ta utičnik um, je torej um, web 2.0, um, korej pa potem um, daš ta utičnik določnega zemljevida, potem pošleš podatke uh, posredniku in potem se ustvari kakšen dnevnik dejavnosti. Potem v um, stočni uredbi o varstvu podatkov imamo odročen okvir, ki to ureja tako kot vsi drugi, smo pač odvisni od te splošne zakonodaje. Potem ti uh, dnevniki, registri, evidence. Uh, v zvezi z uporabnikom Facebooka. To je pokrito z običajno eh, politiko glede zasebnosti, ki podpiše Facebook uporabnik. Torej, um, ko vi to podpišete, zveste, da se ti podatki morda lahko posodijo v Facebooku in to je potem del splošne politike, ki jo podpišete z vključitvijo. Potem, če pa gre za druga uporabnika, ki ni Facebook uporabnik, potem pa se te dejavnosti za manj časa hrani, bolj omejeno za deset dni uh, se torej hranijo te dejavnosti v registru. To je tipična uporaba če pa želite, pa lahko še podamo dodatne informacije. Ampak um, za toliko časa se v bistvu te um, podatke uporablja v analitične namene. To je, mislim, podobno kot pri drugih podobnih spletnih platformah. Potem pa še, za koga smo gotovili, da uporabljate podatke, ne, za nekatere smo izvedeli, naprimer ta, Edison, ta uh, skupina iz uh, Petersburga, to je bilo uh, predstavljal javnosti, potem drugi pa so del drugih eh, preiskav, ne naših preiskav. Naprimer, um, ehm, britanski urad um, je začel to preverjati, začel je preverjati te dejavnosti skupine, ampak oni, um, torej ta britanski urad za um, informatiko, je bolj aktiven. Hvala lepa. Aprila je Facebook v bistvu zamrznil uh, podatke podjetja, um, ki je sodelovalo pri Brexitu. Torej, takrat smo videli, da ni bilo vse ok. LQ spletna stran je dejala takole. Kampanja za izhod je uspela ravno zaradi tega podjetja LQ. Brez njim njih nam ne bi uspelo. Sedaj britanski referendum je zelo pomemben za vse nas in moramo res vedeti, ali je bil ta referendum pravičen ali ne. Facebook ima informacije, ki bi nam lahko pomagali pri tem, ampak zaenkrat, če niste začeli želeli posredovati te podatke o britanskem parlamentu, ali bo Facebook eh, posredoval podatke vseh oglasov, ki so bili uh, posredovani od AIQ um, eh, naprej v letu 2016 in koliko denarja je kdo porabil, komu so bili namenjeni ti oglasi in kakšni so tukaj relevantni podatki. Hvala. Hvala. Ja, sedaj se pogovarjamo z odborom, postopek je aktiven. Gledajte, ta gospodarska služba IQ nas je skrbila, predvsem zaradi teh povezav s Cambridge Analytica, smo bili zelo previdni te potencijalne povezave so znane javnosti in smo tudi Britanski volilni komisiji posedovali vse podatke in so to tudi oni objavili. Potem smo zamrznili dejavnosti kakršnekoli um, organizacije, ki je bila morda v stiku z Cambridge Analytico. To je bolj previdnostni ukrep, kot si ga marsikateri želijo. Mislim, da. Potem pa še nekaj. Nekatere informacije so že znane v javnosti. To podjetje IQ je bil legitimni eh, ponudnik storitev v okviru legitimne politične kampanje, to je bila torej kampanja za izstop, za Brexit. In sedaj moramo pročiti določena vprašanja glede um, posedovanja teh njihovih informacij tretjim strankam. Sedaj moramo to še preveriti in potem bomo to um, predstavili javnosti, kolikor se nam bo to zdelo primerno. Sedaj smo še v postopku. Prosim, da se pogledate um, tudi spletne strani britanskega odbora, potem boste videli še več informacij. Ali lahko še zaključim? Svoj čas, ne, Mercedes. Preso. Hvala lepa, predsedujoči. Zdi se mi, da je problem predvsem v tem, da se je razširilo število uporabnikov. Namreč vsi, ki jim posredujete podatke, te podatke tudi uporabljajo. Tega se zavedamo vsak dan bolj. Poleg tega je tudi širjenje političnih informacij nekaj, kar sodi na to področje. Ampak zanima me, kaj bi se zgodilo, če posredovanje podatkov ne bi bilo več dopustno ali bi sistem potem ne bil več brezplačen, morda je pa ta brezplačnost sistema tista, ki predstavlja problem. Mislim, da je temeljni problem tudi v tem, da nimamo ustrezne digitalne identitete. Vi ste rekli, račun izbrišemo zgolj, ko smo prepričani, da ste to res vi, ampak kako pa to veste, če ne obstaja pojem digitalne identitete? Um, so, on, on Hvala najprej prvo vprašanje. Naša misija je, da poskušamo ponuditi storitve, ki povezujejo ljudi. In res eh, veliko ljudi je povezanih zaradi Facebooka. In naše stališče je naslednje. Želimo povezati čim več ljudi in Storitev mora biti brezplačna. In zato je najboljši model, model oglaševanja, torej financiranja prek oglasov. Tako lahko financiramo eh, to storitev, ki dosega milijone ljudi po svetu. Vem, nekateri imajo drugačno stališče, ampak eh, takšna naša izkušnja do sedaj in vem, da teče širša razprava glede modela oglaševanja bolj nasplošno. Kot rečeno, tukaj ne gre, ne gre samo za Facebook, gre za tudi druge podobne vsebine. Včasih, naprimer, nekateri se preživijo preko oglaševanj, včasih eh, preko naročnin. Tukaj sta dva različna modela, pač odvisno. Sedaj še vedno poteka razprava o oglaševanju. Nam se še vedno eh, zdi prav, da je naš sistem brezplačen, tako lahko povezujemo več ljudi. Potem pa ta digitalizacija. Ja, mislim, da se daje pomemben čas, zanimiv čas, da se o tem pogovarjamo. Mi preverimo naše uporabnike um, v določene meri, koliko se to nam zdi primerno. Naprimer, če se nam zdi, da nekdo počne nekaj neprimernega, potem lahko jih prosimo, naprimer, za dokaz o osebni identiteti, naprimer, pošljete svojo osebno skaznico ali kaj podobnega. Pri drugih uporabnikih ne želimo. Eh, kaj takšnega, naprimer osebne izkaznice, ampak želimo eh, drugačne dokaze identitete. Naprimer, gledajte, to priporočamo vsem. Naprimer, eh, če se upišete v našo storitev, potem, naprimer, če se to zgodi za nepremerne naprave, potem vam mi pošljemo sporočilo, tako da potrdite svojo identiteto, Silikiotis. Naslednje. Ja, lafe, sistem, kje bližaja, lidi, gajbe, da. Hvala. Ta omemba Cambridge Analytica je nekaj zelo pomembnega. Škandal je bil res hud. Prej niste omenili, da, tega, da so bili uporabljeni varnostni podatki um, in pa ukrepi um, proti takšnim škandalom, ampak še vedno, še vedno uh, se je zgodilo, da so uporabili, nezakonito uporabili podatke 2,7 milijona ljudi. Kako izboljšati te postopke, tako da lahko, naprimer, ljudje bolj upravljajo svoje podatke in da se ve, kdo ima dostop do teh podatkov. In seveda je tudi treba ob tem spoštovati uh, eh, GDPR. Tega niste čisto točno razložili. Torej, kakšne ukrepe ste sprejeli za to, da se vsi ti standardi spoštujejo? kako ste poskrbeli za to, da ne bo takšnih uhajanj podatkov v prihodnosti. Res bi rad več podrobnosti o tem, kakšne konkretne ukrepe ste že sprejeli do sedaj. Uh, Hvala. Um, najprej pora podatkov od tretjih strani. Tukaj smo sprejeli nekaj ukrepov. Kot prvo, se naše uporabnike smo vestili o tem, uh, o katerih aplikacijah so torej dali odobritev. To je bilo že, sicer že prej na zaslonu, ampak eh, tega marsikdo ni videl in zato smo rekli, gledajte, tu točno ste odobrili te in te aplikacije, torej da se lahko dostopate do teh aplikacij, tako da se lahko ljudje bolj proaktivno odločijo. Potem kot drugo, spremenili smo način delovanja sistema. Torej, če 90 dni niste uporabili aplikacije, 3 mesece, potem uh, ta aplikacija ne bo več imela dostopa do vaših podatkov. To je torej pomemben korak. Morda je kdo pozabil na to, da je dal odobritev tej aplikaciji. In eh, torej, če se to zgodi, potem ta aplikacija čez nekaj časa ne bo več dobila dostopa. To sta dva pomembna ukrepa kot rečeno, prej smo to že počeli, ampak z nekoliko manj prepoznavnosti. In smo že zgradili določeno urode za to, da ljudje vidijo te informacije, ampak kot rečeno, sedaj smo to žurirali, tako da je to bolj vidno prepoznavno. Sedaj pa še nekaj glede splošne uredbe varstva podatkov. Kaj počnemo sedaj? Politiko zasebnosti smo prenovili, mislimo, da je v redu. Naprimer, tukaj imamo pravno podlago za obdravo podatkov, tega prej ni bilo, to je sedaj v skladu za GDPR. In prav tako smo tudi prosili za konkretno soglasje, odobritev za te tri vidike. Upravo podatkov, ki niso na Facebooku, potem eh, uprava biometričnih podatkov in potem še nekatere občutljive kategorije podatkov za oglaševanje. To so tri pomembne zahteve iz GDPR. -ja. Hvala pa, Rubik. Ich möchte mich recht herzlich eh, bedanken. Das ist die hvala lepa. Hvala za to, da imamo priložnost, da gremo nekoliko globje vse skupaj. Zanima me, kako bi lahko bolj realni svet v virtualnega prestavili. Veliko se v zvezi s Facebookom govori o tako imenovanih balonih, združujejo se ljudje, ki imajo običajno enake poglede. To ni najbolj pozitivno. Če bi zraven spustili tretje strani, bi lahko zagotovili več zaupanja v celoten proces. Ali obstajajo ocene zagonskih podjetij in drugih, ki se povezujejo z Facebookom, imate morda ocene algoritmov ali obstaja kako ovrednotenje teh algoritmov. In zanima me, kaj menite o reformi avtorskih pravic, ki jo namerava sprejeti Evropska unija. Uh, glede zakonskih podjetij in pa razvrščanja. Glede več informacij, kot ljudje imajo, bolje. Tukaj mislim, da so pomembne nekatera vprašanja glede um, inovativnosti in pa varstva podatkov v povezavi med temi dejavnostmi. Kako se delita odgovornost? Platforme kot je Facebook seveda um, imajo svoj del odgovornosti. To sprejemamo, ampak tudi posamezniki se lahko odločajo, torej, ali bomo, na primer, te in te podatke delili z drugimi aplikacijami. O tem odloča sam posameznik. Potem tudi ta druga aplikacija um, je torej odgovorna. Naprimer, Cambridge Analytica je britanska gospodarska družba, ki je tukaj regulirana, kar pomeni, da če določene aplikacije za rado podatkov, to želimo preganjati, tudi mi to pozdravljamo. Cela veriga mora delovati enakopravno. Osebe se odločajo, osebe morajo biti odgovorne, tudi tisti, ki potem prejema podatke, morajo biti odgovorni. Vsi morajo prevzeti svoj delež odgovornosti. To je pomembna širša razprava. Potem, kot drugo, ti algoritmi in pa oblikovanje struktur zemljevid algoritmov. Sedaj smo v zgodni fazi večje preglednosti. Prej smo imeli blok, ki je opisoval naše algoritme, ampak še vedno marsikdo ne razume teh naših algoritmov, kar pomeni, da res moramo to še izboljšati, tako da bodo lahko ljudje to bolj razumeli. Potem pa še um, avtorske pravice. Glede še, glede. Sveda, naš delež odgovornosti se širi tudi na tiste, ki imajo intelektualno lastnino in pravice intelektualne lastnine. Tudi zato smo soodgovorni. Ampak smo pa spletno podjetje in to pomeni, da smo vendarle tudi vedno previdni glede nekaterih ukrepov, ki lahko onemogočajo povezave ljudi na spletu. Skratka, potrebno pravno ravnoteže. Eno so pravice in pa po drugi strani ne želimo zmanjševati inovativnosti. Grapini. Hvala. No, gospod Rubik, ste odgovorili, ampak sama sem razočarana s tem odgovorom, vse v določeni meri. Naprimer, kaj, če um, se mu uh, tekstilni tvarnja, primer, potem um, vam dan kodno in potem morate ugotoviti, katere kemične sestavine so tam v proizvodu. Delodajalci imajo v svoji pogodbi napisano to, da ne smete uporabljati teh podatkov. Vi pa pravite, da nas ščitite in torej ne vem, ali te pogodbe um, res vsebujo vse te pravne obveznosti za vas. Uh, pa še nekaj, še dolgo časa um, se upravljam za Facebook, ampak moram reči, da so stvari takšne, kot so. Nič se ni izboljšalo. Sem blokirala nekoga in potem se ta oseba ponovno pojavi, čez nekaj časa. Potem naprej, nekateri računi se blokirajo. Kaj se je zgodilo v takšnem primeru? Pravite, da omejujete lažne novice. Kakšen odstotek je um, to? V kakšni meri boste zmanjšali ta dostop do lažnih novic? Hvala, ne bom zelo jasen. Sveda imamo obveznosti, to priznamo, glede spletni sektor um, je nekako ustvaril tisko, da ne želimo spletiti odgovornosti, ampak to ni res, to ni res danes. Mi vemo, da moramo biti odgovorni do vsega tega. Glede podatkov, glede, mislim, da sveda poteka resna sprava o inovacijah. Kot rečeno, Eh, če bomo mi odgovorili za vse, potem bomo mi kar vse zablokirali, vse zaklenili, potem podatki sploh ne bodo šli nikamor. Ampak gledajte, obenem pa smo tudi pod pritiskom, da so naše storitve čim bolj interoperabilne, tako da smo bolje povezani z vsemi in da je trg bolj raznolik. Torej, to je um, neko področje, kjer bomo doseči boljše ravnotežje, tukaj so področje napetosti. Ampak gledajte, če boste rekli, če podatki eh, gredo ven iz našega sistema, potem te podatke kdo zlorabi in potem bomo za vse odgovorni mi. Potem res, ne vem, to za nas pomeni marsikaj, to so resne posledice za nas. Vem, seveda, potrebno prav ravnoteže, vem, zgodovinsko nismo imeli tega prav ravnoteže, ne vem točno, kaj je to ravnoteže, ampak mislim, da je to gotovo razprava za vse nas. Potem še nekaj blokiranje. Se pravčujem, eh, žal mi je, če ste imeli izkušnje, ki so bile slabe za vas, ampak gledajte, glede podatkov bi rekel, to, da smo pripričali naprimer, um, obrava 500 milijonov lažnih računov um, samo sedaj v tem letu. Torej, vidite, naši izzivi so ogromni za uporabo tehnologije, ki smo jim prej, naprimer, umetne inteligence. Mislim, da lahko še marsikaj izboljšamo. Sveda ni v našem interesu, um, da imate vi slabe izkušnje s Facebookom, kajti potem boste um, manj radi uporabljali naše storitve. Tukaj poteka ta dirka med nami in pa tistimi, ki nam želijo škoditi. Mi želimo zmagati v tej dirki, v tej bitki, eh, kajti če ne uporabniki, kot vi, ne bodo zadovoljni. Kolo? Prezidente. Zelo. Ivor. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam bi se vrnil nazaj k poslovnemu modelu Facebooka in tudi ostalih platform. Primer Cambridge Analytica je namreč pokazal, da ima sistem pomankljivosti. Danes je govora o preglednosti. Bi vas pa rad spomnil na to, da če že govorimo o brezplačni storitvi, lahko o tem govorimo na tak način zato, ker je ta menjalna valuta pravzaprav dostop do podatkov. S podatki se trguje in to je poslovni model. Zanima me, kako ste začeli gledati na ta poslovni model, glede na vse omejitve, ki so bile naložene in bodo tudi vplivali na gospodarski dobiček. Vi ponujate mrežo, storitev, ampak predvsem bi morali zagotavljati zaupanje v to storitev, ki jo ponujate. Se upravičujem, nekoliko sem se izgubil. Ste morda predvideli tudi padec dobička? Um, Hvala. Bom začel pri koncu najprej glede zaupanja. To je ključno vprašanje, seveda. Eh, vemo, da v zadnjih nekaj mesecih so nam ljudje le težko zaupali, to je problem tudi za nas. Predvsem smo sedaj želeli narediti stvari, ki bi jih morda morali že prej naprimer, koliko ljudi bo delalo na področju varnosti. Sedaj bomo um, to počeli z 10 tisoč na 20 tisoč do konca tega leta. In nekateri so dejali, da bo to vplivalo na našo profitabilnost. Uh, smo povedali trgu, da bomo manj dobi, uh, dobičkonosni, predvsem zato, ker bomo več skrbeli za varnost, tako da bodo ljudje več, uh, nam bolj ponovno zaupali. Pa še nekaj glede, kot rečeno že prej, oglaševalski model po našem mnenju dobro deluje, nasplošno na spletu. Ne gre toliko za prodajanje podatkov. Mi v bistvu ponujamo prostor za oglase. Sveda, oglasi so povezani s podatki, ampak to je po našem mnenju dobro. To pomeni, da boste prišli do oglasov, ki so za vas relevantni če vam je všeč eh, kolesarjenje in ste v, v Milanu, potem vam bomo pokazali naprimer eh, trgovino s kolesi v Milanu, ne pa nečesa drugega, kar bi bilo čisto neprimerno. Skratka, mislim, da lahko s temi podatki ponudimo bolj primerne oglase. Ampak to je eno, drugo pa je to prodajanje podatkov. Mi ne prodajemo, ne dajemo podatkov tretjim stranem. Mi samo ponujemo prostor za oglaševanje v zvezi s podatki. Tudi drugi mislim, da počnejo nekaj podobnega in mislim, da na koncu so ljudje zadovoljni, dobijo storitev in so potem tudi um, bolj zadovoljni s takšnimi rezultati. Kolega Schaffhauser. Hvala, gospod predsedujoči. Sam ne sodelujem na nobenem državnem omrežju. Ne uporabljam Facebooka, imam pa WhatsApp in uporabljam Google. LinkedIn me je nedavno prosil, da se vključim v to mrežo in mi ponudil tudi morebitne povezave na ljudi, ki jih sam že poznam. Zanima me, kdo je prodal te informacije. Potem je tu še eno vprašanje glede samega gospodarskega vidika podatki so v lasti tistih, ki jih zagotavljajo. Zato se mi zdi, da bi morali stopiti iz tega brezplačnega modela, ker ti podatki niso brezplačni. Najprej nas vprašate, ali se strinjamo s tem, da posredujemo svoje podatke. Če ja, potem lahko dostopamo do storitev, sicer ne. Se vam ne zdi, da bi bilo bolj smiselno, da glede na to, da vaš poslovni model temelji na podatkih, ki jih posredujejo posamezni uporabniki, da bi morala ta skupnost ljudi morala vzpostavljati pravila glede zaupnosti. Poglejte, koliko računov se blokira. Več kot tretjina, včasih celo 50 odstotkov je res. Smiselno, da ima ena sama oseba tolikšno moč v naši družbi. Um, Hvala lepa glede prvega vprašanja. Nekako splošno je že postalo, no, ampak ne bom se spuščal v podrobnosti, kako drugi ponudniki storitev to počnejo. Sam sem že nekaj časa pri Facebooku. Mi smo bili na začetku ponudnik storitev, ki je temeljila na spletu, zdaj vse skupaj temelji na mobilnih aplikacijah. Skušali smo oblikovati družabno omrežje posameznika. V preteklosti so bile zadeve precej kompleksne, moral si se usesti za računalnik, brskati se, vključiti in tako naprej. Zdaj, ko je vse skupaj povezano tudi z mobilnim sistemom, je dovolj, da imate mobilni telefon in se podatki prenesejo. Vzpostavili smo torej način, da ljudje na veliko lažji način vzpostavijo svoje družabno omrežje, vzpostavimo povezave. Obstaja pa tudi ta nekoliko strašljivi dejavnik, namreč, ko ljudem predstavimo določene informacije, mi kot ponudnik storitev bi želeli biti na pravi strani te ločnice. Je pa res, da se ljudje želijo povezovati z posamezniki, ki imajo podobne aplikacije naložene in uporabljajo podobne storitve. Je pa res, da ljudje postajajo vedno bolj zahtevni, to ugotavljam. Zdaj bomo morali iti tudi skozi to fazo. Ljudje se vedno bolj zavedajo, kako vredni so njihovi podatki. Vejo, da se lahko poslužijo večjih aplikacij, bolj zahtevni so tudi glede tega, kako se uporabljajo njihovi podatki. Ne vem, v katero smer bo šlo vse skupaj, ampak ljudje se vedno bolj zavedajo, kako vredni so njihovi podatki in na nek način nakupujajo na okrog, da ugotovijo, kje lahko dobijo največ za. To, kar ponujajo v obliki svojih podatkov. Še eno vprašanje, Dan James. Hvala lepa, lep večer. Zelo lepo ste povedali, da je profiliranje sprejemljivo marketinško orodje. Vidimo ga tudi drugot, ampak eh, britanski referendum naj bi tudi vi pomagali obrniti v določeno smer. Zato me zanima, če bi lahko našteli seznam organizacij v Združenem kraljestvu, ki so se zauzemale za to, da Združeno kraljestvo ostane v Evropski uniji, koliko takšnih organizacij, ki so se zauzemale za obstoj v Evropski uniji, uporablja vaš Facebook. Koliko organizacij je uporabljalo Facebook za to, da bi vplivali na rezultat referenduma? Uh, George Soros naj bi tudi preko svojih organizacij uložil 50 milijonov, zato da se preobrne rezultat referenduma. Imate kaj informacije s tem v zvezi? Correctly. Prav imate. Najprej bi moral malce raziskati, potem bi šele lahko odgovoril na to specifično vprašanje. Kot neke vrste naslovnico pa vam lahko povem, da med eh, referendumom o brexitu sta obe strani uporabljali našo platformo. Ni šlo zgolj zato, da bi ena sama stran, torej zagovorniki ali nasprotniki, uporabljali našo platformo. Gre za organsko dejavnost, se pravi, ko se posamezniki pogovarjajo o vsakodnevnih zadevah. Obstajale so torej plačljive dejavnosti, ki so se jih posluževali na obeh straneh. Zanimivo pa je bilo predvsem to, da so se ljudje na naši platformi med seboj prerekali o tem, kaj je bolje, da ostanejo ali da zapustijo Evropsko unijo. Mislim, da je tudi to eden od razlogov, zakaj je naša platforma koristna za demokratični proces, ker se bodo potem ljudje preko naše platforme prerekali, kaj je prav, kaj ni prav. Mi vsekakor ostajamo platforma za razpravo. Najlepša hvala za odgovore na vsa ta vprašanja. prosim vas, da ostanete z nami tu za panelom, če je le mogoče. Prehajamo pa na zadnji del te predstavitve. Prisluhnili bomo komisarjem, katerih portfelj se najbolj neposredno dotika teh vprašanj. Pomembno je, da nam povedo, kaj namerava komisija storiti za to, da bodo spoštovani evropski zakoni na področju varstva osebnih podatkov, da bodo spoštovane tudi temeljne pravice in svoboščine. Besedo bodo dobili različni komisarji, vsak za pet minut. Potem boste lahko zastavljali vprašanja skladno z običajnim formatom. Žal gospoda Timmermansa danes ni z nami, škoda, kajti Ta škandal se dotika celega nabora temeljnih pravic, zato bi bilo smiselno slišati tudi njegova stališča s tem v zvezi, ampak upamo, da bo ob kakšni drugi priliki komisar Timerman se z nami in odgovoril na ta vprašanja. Podpredsednik komisar Ansip je danes z nami, prvi dobi besedo za pet minut. Thank you. Hvala lepa, gospod predsedujoči, članice in člani Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. Podatki so v središču našega gospodarstva in družb. Podatki morajo prosto krožiti, istočasno pa je treba poskrbeti za varnost podatkov. Gospodarstvo, ki temelji na podatkih, lahko cveti zgolj, če obstaja zaupanje. Nedavni primer Cambridge Analytica pa je ljudem dal misliti, da se zlorabljajo njihovi digitalni profili, da se krši njihova zasebnost. Kadarkoli se spodkoplje zaupanje na spletu, bo vsakršno digitalno gospodarstvo imelo hude težave pri rasti in napredovanju. Primer Cambridge Analytica je pokazal, da potrebujemo jasen okvir za zaščito osebnih podatkov. To je nujno potreben okvir. Zato ni na ključje, da vedno več akterjev omenja evropsko zakonodajo kot tisto, ki določa standarde na tem področju. Nova pravila z področja varstva podatkov se osredotočajo na to, da naj postanejo podjetja bolj odgovorna, ko ravnajo z našimi podatki. Splošna uredba o varstvu podatkov poleg tega krepi ulogo nacionalnih organov za varstvo podatkov. Kar zadeva to evropsko zloženko, ugotovili smo, da je premalo preglednosti, da imajo potrošniki premalo nadzora, ko gre za piškotke, ko gre za posamezne aplikacije, ki sledijo uporabniku in njegovemu ravnanju na spletu. Kakršnikoli všečki, ne všečki potrošniki, potem klikanje na posamezne spletne strani. Vse to so podatki, ki se analizirajo in uporabljajo v razsežnosti, o kateri še pred nekaj leti nismo niti razmišljali. Pa naj se gre za nakupovanje preko spleta, uporabo pametnega telefona, za brskanje po internetu. Vse te sledi in podatki se avtomatično zbirajo vse povsod. To se dogaja vse preveč pogosto, brez unaprejšnjega obveščenosti uporabnika, da ne omenjam sploh soglasja uporabnikov. Če želimo ohraniti zaupanje, potem moramo spoštovati dve temeljni načeli pri varstvu podatkov. Preglednost, ko gre za prakse sledenja in zagotavljanje uporabnikom nadzora za uporabo podatkov. Kar zadeva uredbo o e-zasebnosti, Ta je bila spisana v točno tem duhu, kaj ti temelji na teh načelih. Uporabniki bodo imeli na tej podlagi več nadzora v zvezi s tem, kdo lahko dostopa do njihovih tabličnih računalnikov in pametnih telefonov, kajti na teh napravah se pogosto shranjujejo zelo občutljivi osebni podatki. Uporabniki bodo tudi lažje dostopali do pomembnih informacij v zvezi s tem, kakšne so možne nastavitve zasebnosti pri brskalnikih, pri aplikacijah, tako se bodo lahko tudi kot potrošniki bolj obveščeno obveš odločali. Poleg tega je treba razširiti pravila na področju zaupnosti na splet, da ne bomo zajemali zgolj klasičnih telekomunikacijskih storitev, temveč tudi različne spletne komunikacijske možnosti. Več načinov je, kako se lotiti teh vprašanj. Spletne platforme ponujajo veliko potencijala za dostop do čezmejnih trgov, na milijone uspešnih podjetij uporablja takšne platforme, istočasno pa evropska podjetja ne morejo v celoti izkoristiti potencijala spletnih platform in gospodarstva v tem oziru. Namreč dokazi kažejo, da skoraj da polovica poslovnih uporabnikov že ima negativne izkušnje s škodljivimi trgovinskimi praksami. Komisija je nedavno podala predlog v zvezi z izboljšanjem preglednosti in pravičnosti, ko gre za posredniške spletne storitve. Želimo zagotoviti zdrav ekosistem platform, ki bo koristil vsem. Istočasno pa tako velike kot male platforme ter uporabniki lahko izkoristijo ta bolj predvidljiv, širok evropski regulativni okvir, ki bo veljal za digitalno gospodarstvo. Če zaključim, skupaj moramo delati, zato da zagotovimo pravi regulativni okvir, Ohraniti je treba tudi stalen nadzor in sodelovanje, zato da bomo zagotovili digitalnemu gospodarstvu možnost, da se razcveti, ker bo to koristilo vsem. Hvala lepa, komisar Ansip, zdaj pa komisarka Jurova. Hvala lepa, spoštovane članice in člani. Vesela sem, da ste organizirali več javnih predstavitev po tem primeru Cambridge Analytica. Kot sem že povedala, jasno je, da varstvo podatkov zadeva več kot zgolj zasebnost, namreč varstvo podatkov je povezano tudi z demokracijo in volitvami. Ko se je ta škandal odvijal, sem bila v Washingtonu, tako sem se srečala tudi z Zvezdno trgovinsko komisijo. Pogovorili smo se tudi o ameriških pravilih, Malce zatem so najavili, da so sprožili preiskavo Facebooka. Skupaj s kolegi smo se osredotočili na dve stvari. Pritisnili smo na Facebook, zato da bi v celoti sodeloval v tekoči preiskavi, tako v Evropski uniji kot v ZDA. Želeli smo, da bi deloval pregledno glede prizadetih uporabnikov in da popravi situacijo. Kot drugo, v celoti smo podprli tudi preiskavo Evropskega organa za varstvo podatkov, še posebej smo podprli britanske organe za varstvo podatkov in ICO. Sama sem bila pogosto v stiku s Facebookom, tudi s Sheryl Sandberg. Redno sem se pogovarjala tudi s predsednikom Evropskega odbora za varstvo podatkov in predsednikom ICO-ja. Še naprej si bomo prizadevali za to, da pridemo do dna tej zadevi. Zgodba, o kateri govorimo, se je pripetila že leta 2014. Od takrat se je marsikaj spremenilo tudi pri samem Facebooku. Več kot eh, mesec dni zdaj že velja splošna uredba o varstvu podatkov posod po Evropski uniji kako bo ta splošna uredba o varstvu podatkov pomagala v okoliščinah, kot so te, o katerih danes govorimo. GDPR posodablja pravila na področju varstva podatkov. Evropa bo zdaj v koraku s časom za digitalno dobo. Nadzor nad varstvom osebnih podatkov je spet v rokah posameznikov. Privolitev mora biti zagotovljena v okviru splošne uredbe o varstvu podatkov, ne more se več skrivati možnost privolitve v okviru pravnih terminov, ki jih malo kdo prebere in razume. Pomembno je, da izpostavim, da je Facebook spravil v težave predvsem ta vidik privolitve. Splošna uredba o varstvu podatkov tudi krepi vlogo nacionalnih uradov za varstvo osebnih podatkov, dodeljujem tudi pristojnosti, da naložijo kazni. Sodelujemo tudi s potrošniškimi organizacijami. Cambridge Analytica je namreč primer, ki je pokazal, da bi morali zagotoviti več preglednosti tudi pri poslovnih modelih državnih omrežij. Platforme bi morale naprimer pojasniti, ali sodelujejo s tretjimi stranmi, kakšne bi bile morebitne posledice takšnega sodelovanja za potrošnike. Potem so tu še standardni termini, ki jih je treba spoštovati. Tisti termini, s katerimi smo se strinjali na začetku, pa nikakor ne bi smeli negativno vplivati na varstvo potrošnikov v odnosu do tretjih strani. Pomembno je, da se pogovorimo tudi o vlogi državnih omrežij v kontekstu predvolilnih kampanj. Že prej sem povedala, da tu ne gre zgolj za vprašanje varstva podatkov. Kaj se trenutno dogaja, kaj bomo storili v prihodnje? Čakamo na to, da se predstavijo končne ugotovitve preiskav. Odbor Libe je že bil obveščen strani Elizabeth Denhen predsedujoče IKO o delu, ki ga je IKO opravil. V začetku junija ste bili o tem obveščeni. Tudi za gospejo Andrejo Jelinek, predsednico odbora za varstvo podatkov, sem v stiku na zadnji javni predstavitvi, je podala svoje mnenje. Vsi smo se odločili, da bomo oblikovali delovno skupino za družabna omrežja in za varstvo podatkov. Sem ne sodi zgolj Facebook. Evropski organi za varstvo podatkov morajo delovati skupaj, odločno tudi v kontekstu novega Evropskega odbora za varstvo podatkov. To je nekaj, k čemu je prispevala tudi splošna redba o varstvu podatkov in vesela sem, da se stvari že odvajajo v praksi. Lotiti se moramo tudi spletnih izzivov, ki se pojavljajo v okviru volitev naprimer politično glasovanje na spletu, preglednost, enakopraven dostop do spletnih medijev, varstvo podatkov. To so vprašanja, ki jih ne bi smeli obravnavati ločeno, niti jih ne moramo obravnavati ločeno. Ste tik na tem, da me prekinete? Še minutko. Hvala. Vsi pristojni organi bi morali združiti moči za to, da spremljajo grožnje, da izvajo obstoječa pravila. Ohraniti je treba pravične volilne procese v Evropi. Sodelovati moramo drug z drugim, to pa mora privesti k boljšemu odkrivanju težav, k bolj usklajenemu izvajanju obstoječih pravil in k boljši identifikaciji vrzeli ter sredstev, s katerimi jih lahko naslovimo. Če bi volitve zgolj v eni državi bile ogrožene ali bi jim grozila manipulacija, bi to seveda vplivalo na celotno unijo. Zato moramo izboljšati sodelovanje pri tovrstnih vprašanjih na evropski ravni. Tako, s tem bom zaključila. Bom pa z veseljem odgovorila tudi na vprašanje, če jih imate. Ja, vedno imate odgovor, zdaj pa še zadnji, komisar King. Hvala lepa. V okviru svojega portfelja se bom lotil dezinformacij na spletu, potem vprašanje varnosti ter še vsebina. Mislim, da se vsi strinjamo, da je, so spletne dezinformacije tiste, ki predstavljajo veliko grožnjo za varnost in stabilnost v naših družbah. Zato je komisija aprila predstavila sveženo ukrepov, tudi v sporočilo o tem, kako se lotiti spletnih dezinformacij. Želeli smo spodbuditi preglednost, sledljivost in odgovornost. Okrepiti moramo legitimne neodvisne vire informacij, spodbuditi moramo tudi več kritičnega mišljenja. Naš predlog zajema tudi preverjanje dejstev, spodbujati želimo tudi medijsko pismenost, kakovost in novinarstvo. To bo trajalo sicer nekaj časa, zato potrebujemo tudi takojšnje ukrepe. Boriti se je treba proti dezinformacijam, se pravi, na platformah je treba hitro ukrepati, kot je priznal tudi Lord Allen. Facebook je ena od platform, ki je tudi sodelovala pri kodeksu ravnanja za evropsko raven, ko gre za boj proti dezinformacijam. Predvsem pa moramo čim hitreje doseči jasne merljive rezultate na številnih področjih, med drugim tudi, ko gre za omejevanje ciljno usmerjenih političnih oglasov. Prekiniti je treba financiranje tistih, ki stojijo za temi dezinformacijami, natančno treba pojasniti, katere vsebine so bile plačane uporabniki imajo pravico vedeti, kdo ustvarja vsebino, ki jo berejo, kdo ima pravico do nje, kam gre do sredstva. Previdnost še nikoli ni bila tako pomembna kot danes. Potem brisati je treba lažne račune, potrebujemo jasna pravila glede botov, da jih ne bo kdorkoli obravnaval kot ljudi. Poleg tega moramo imeti več možnosti, da predstavimo alternativna stališča pri lažnih informacijah, boriti se moramo proti lažnim informacijam in jih prijavljati. Želimo si, da bi tudi platforme pri tem sodelovali. Facebook do sedaj je sodeloval, v aprilskem sporočilu smo rekli, da želimo do julija sprejeti ta kodeks ravnanja. Želimo si, da bi do oktobra že imeli na voljo merljive rezultate. Na Evropskem svetu prejšnji teden so ponovno povdarili, kako pomembno je, da se lotimo odločno dezinformacij. Potem je tu zelo pomembno vprašanje varnosti volitev, komisarka Jurova je o tem že govorila. Napade na volitve lahko razdelimo širše gledano v dve kategoriji. Gre za napade na sisteme in za napade, s katerimi želijo manipulirati ravnanje oziroma obnašanje. Pri prvi kategoriji moramo okrepiti kibernetsko varnost. Veselimo se že aktivnega sodelovanja tudi z industrijo, ko gre za krepitev kibernetske varnosti. Sodelovali bomo z državami članicami, da pripravimo skupne smernice tudi v kontekstu skupine za sodelovanje NSA, namreč kako lahko zagotovimo varen volilni cikl in ga zaščitimo pred takšnimi napadi. Drugi vir grožen pa je nekoliko bolj subtilen, gre za napade, s katerimi želijo vplivati na ravnanje voljivcev. Naprimer gre za lažne novice, potem za razna udiranja v sisteme, potem psihometrični podatki, na podlagi katerih merijo različne elemente. To je namreč v bistvu ključno vprašanje, ki ga je spostavila že Vera. Komisija želi pomagati državam članicam, da bodo čim bolj odporne na to vrstne težave. Kar nekaj sestankov smo že imeli, nekaj jih bomo še imeli do konca leta, naprimer srečanje na visoki ravni oktobra, govorili bomo o volilni varnosti. Čaka nas tudi kolokvi na visoki ravni novembra. Takrat bomo obravnavali širši nabor vprašanj, pri čemer bodo sodelovali mnogi strokovnjaki. Potrebujemo pa tudi podporo platform, če želimo doseči napredek na tem področju. Naprimer, zelo pomembno bo, da si zagotovimo boljše razumevanje vseh teh poskusov mešavanja v volitve. Vem, da je to problematično vprašanje, vendar se ga moramo lotiti. V ta namen bi bilo za nas zelo koristno, če bi platforme kot je Facebook zagotovile dostop do širšega nabora podatkov neodvisnim raziskovalcem, ko gre za politične oglase, ko gre za ciljno usmerjene oglase na posamezne parametre. Zanima nas, kaj ste počeli s takšnimi podatki, potem pa je še upoštevanje osebnih podatkov podatkov o tem, kako ljudje razmišljajo. Potrebujemo bolj jasna pravila glede uporabe in prodaje to vrstnih podatkov v okviru volitev. Vsaj pa bi potrebovali, po mojem mnenju, jasna pravila glede preglednosti pri to vrstnih ureditvah. Več izzivov obstaja, rekli smo že, da želimo zadeve oblikovati tako, da bodo to prostovoljni ukrepi, ampak če ne bomo dosegli napredka, bomo morali spremeniti pristop. Še glede vsebine, teroristična vsebina, naprimer, Evropski svet je, verjetno veste, pozdravil namere komisije, da predstavi zakonodajne predloge, s katerimi bi izboljšali odkrivanje in odpravljanje nezakonitih terorističnih vsebin. Upam, da bomo sodelovali tudi s platformami, kot je Facebook. Hvala. Hvala lepa. Dobro nam gre, kar zadeva samo časovnico. Lord Allen, bi morda vi želeli kaj povedati na kratko po odziv na pripombe komisarjev? Samo eno pojasnilo, če se odzovem na to, kar je povedal komisar King. Ta raziskovalna komisija, ki jo spostavljamo, je namenjena temu, da bi mi lahko varno delili informacije in podatke z raziskovalci tudi v Evropi. Želimo si, da bi šlo za nekaj globalnega, neodvisnega, za kontekst, znotraj katerega bi se podatki varno posredovali. Ne vem, kako nameravate organizirati ta dialog, ampak upam, da boste priznali, da je v preteklosti bilo slišati kar nekaj glasov ki, kako naj rečem, so prosili, da bi vi bili nekoliko bolj odprti do neodvisnih raziskovalcev. Če greste v to smer, potem to pozdravljam. Kar pa zadeva izborna merila za raziskovalce, ki jih boste vključili, ali bodo tudi ta merila tako odprta? No. Hvala lepa. Zdaj pa prehajamo na zadnji krok vprašanj. Veljajo enaka pravila minuto za vprašanje, dve minuti za odgovor. Vedno lahko zastavite vprašanje zgolj enemu komisarju. Začenjamo z Libe. Sam bom zastavil vprašanje komisarki Jurovi. Splošna uredba varstva podatkov je začela veljati, kar nekaj člankov je objavljenih v tisku, da številne države ne izpolnjujejo vseh pravil, Svet, parlament in komisija so se pogajali o tej zakonodaji. Pravite, da bi se morali znebiti finančnih kazni za tiste, ki storijo kakršen koli predkršek glede podatkov. Zanima me, ali komisija redno spremlja, kako se izvaja GDPR v posameznih državah članicah. Kaj namerava komisija storiti s tistimi državami članicami, ki kršijo evropsko zakonodajo. Ja, yep, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ja. Spremljamo, kaj se dogaja na ravni držav članic, države tudi podpiramo pri izvajanju GDPR-ja v celoti. Ko je GDPR začel veljati, je osem držav članic moralo opraviti še malce več dela zato da se je ta uredba začela v celoti izvajati. Osem držav še vedno zamuja, kar zadeva nacionalno zakonodajo. Naj pa povem, da gre pri GDPR-ju za uredbo, se pravi, se neposredno izvaja. To pa pomeni, da če države članice kršijo GDPR, komisija lahko sproži postopek zaradi kršenja in pri tem ne bo oklevala. Preverjamo situacijo v vseh državah članicah. Komisija ima dvojno vlogo, podpiramo države članice, zlasti tiste, ki nekoliko zamujajo, istočasno pa že ocenjujemo situacijo v vseh državah. Nimam na voljo informacij, da bi katerekoli države ne izvajale finančnih kazni oziroma da bi na tem področju obstajale vrzeli. Mislim, da so se že lotili posameznih primerov, predvsem tistih podjetij, kjer je tveganje najvišje. Pripravljena bo ocena tveganja. Na tej podlagi bomo tudi opredelili konkretne ukrepe, vendar je to šele sam začetek, tako da sama še nisem seznanjena s kakršnim koli primerom malomarnosti, ko gre za nalaganje sankcij. Petra Kamerevert. Petra Kamerevert v imenu odbora Kult. Hvala lepa. Ne vem, komu naj zastavim vprašanje. Morda vam, gospa Jurova, govorim o direktivi o e-trgovini v zvezi z jamstvom. Tudi pri pošti pošta ne odgovarja za vsebino paketov, ampak platforma ima neke vrste odgovornost. Zanima me, ali komisija upošteva to direktivo o e-trgovini, ali ne bi bilo morda bolje, da bi razmislili o tem, kako bi naložili več odgovornosti platformam od trenutka naprej, ko se zavedajo, da obstaja nezakonita vsebina. Tukaj je ključna beseda preglednost in seveda pregon, ne pa seveda, da izvajamo cenzuro. To bi bilo škodljivo. For, uh... Najlepša hvala za to vprašanje. Direktiva o e-trgovini pravi, da obstaja načelo omejene odgovornosti. Uh, dokler platforme ne vedo, da se na platforme nalaga karkoli nezakonitega, platforme niso odgovorne za to, tako pravi to načelo. Je pa tu še načelo ukrepanja, se pravi, če platforme ugotovijo, da je karkoli nezakonitega objavljeno, morajo takoj ukrepati. To načelo je zelo pomembno tudi za 7000 evropskih platform. Danes številni govorijo o svobodi izražanja tudi v okviru predloga o varstvu avtorskih pravic. Dejansko obstajajo povezave med tema dvema predlogoma načelo omejene odgovornosti je treba natančno opredeliti. Platforme bodo v primeru nespoštovanja tega načela v celoti odgovorne za vso vsebino in platforme se bodo v tem primeru zavarovale. V primeru dvoma bodo enostavno umaknile konkretno vsebino. S tem pa se ne spodbuja svoboda izražanja in svoboda govora. Takšne družbe si ne želimo ustvariti v Evropi, ne v 21. stoletju. To načelo omejene odgovornosti je treba zelo previdno obravnavati. Direktiva o e-trgovini nalaga prepoved splošnega spremljanja. Samo v omejenih primerjih lahko zagotovimo, takšno spremljanje. Bi pa sam želel zaščititi to načelo omejene odgovornosti. Hvala, podpredsednik. Zdaj pa kolega Vos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zastaviti sem želel drugačno vprašanje, ampak zaradi razprave se bom vseeno k temu vrnil. Če bi tako zastavili odgovornost platform, da bi rekli, no, malce že lahko kršite pravila, ampak če ugotovite kršitev, potem ste za to odgovorni. Tako mislim, da v kazensko-pravnem pogledu ne bomo prišli daleč. Kar zadeva terorizem, otroško pornografijo, sovražni govor, propagando za terorizem in tako naprej, tega ne moremo dopustiti. Ne moremo dopustiti, da to ostane na platformi, potem ugotovimo, da je to tam in ukrepamo. Ne. Potem se lahko odpovemo kar vsemu. Vprašanje je bilo naslednje. Že na prejšnjem zaslišanju smo ugotovili, da niso potrebne dodatne pravice. Treba je zagotoviti, da se bodo trenutne pravice, ki jih imamo, ustrezno izvrševale. Nadzor mora biti boljši, zato da se bomo držali tega, kar je zapisano v zakonodaji. Hvala. Kdo želi odgovoriti na to vprašanje? Podpredsednik. Hvala lepa za to vprašanje. Enostavno je reči, dajmo prepovedati podajanje vsakršnih izjav, ki bi utegnile biti nezakonita ali bi izražale sovražni govor. V Nemčiji ste že sprejeli zakon in kolikor vem, je bilo v določenih primerjih težko razlikovati med političnim govorom in sovražnim govorom. Sam sem estonec in kot veste, je Sovjetska zveza okupirala Estonijo v 50-ih. Vem, kako učinkoviti so bili sovjetski organi, kako učinkovito so uporabljali preventivne ukrepe, kako učinkovito so uporabljali cenzuro. Z učinkovito cenzuro so vzpostavili še bolj učinkovito samo cenzuro. Če se boste znašli v težavah, ker boste nekaj rekli, potem eh, je bolje, da molčite. Ministrstvo resnice vemo, kaj je to pomenilo v celotnem vzhodnem bloku. Celoten blok se je sesedel. Zaščititi moramo svobodo izražanja, zaščititi moramo svobodo govora. Absolutno prepričan sem, da če obstajajo kakršnikoli pomisleki, pustimo malce manevrskega prostora tudi za te dvome. Absolutno prepričani moramo biti. Da ne bo objavljeno na platformah karkoli nezakonitega, ampak če se bomo vedno spraševali, ali je pri kakšni izjavi prisoten minimalni dvom, se mi zdi, da bomo s tem zgolj spodbujali ministrstvo resnice. Uporabimo tehnične ukrepe, kjer je to potrebno, ampak verjemimo tudi v zdravo pamet naših ljudi. Hvala, Birgit. Hvala lepa, ampak opravičujem se, vendar. Ustrajati moram pri tem, da je Facebook kot nadzornik vede sprejel sporozum z tretjo stranjo, ki je posredovala podatke tretjim stranjem. In gospod Allen, ni dovolj, če tretjim stranjem rečete, ali pa prosim ne uporabljajte in zlorabljajte podatkov. Zdaj imamo GDPR in zadeve so še bolj stroge, še bolj nezakonito je to postopanje. Imam pa dve vprašanje za komisarja Ansit. Pa. Kako vi menite, da bosta GDPR in prihajajoča uredba o e-zasebnosti omejevala miniranje ali rodarjenje podatkov za psihološko profiliranje? In drugo vprašanje. Komisija po eni strani pritiska, da se zaključijo določeni zakonodajni dosjeji, naprimer dostop do e-dokaznega materijala, po drugi strani pa govorite o tem, da je treba zaščititi ljudi na spletu govorite o tem, da je treba zaščititi osnovo naših družb, po drugi strani pa ste na tem področju bolj zadržani. Ne želite kritizirati držav članic, ker blokirajo zakonodajo na področju e-zasebnosti. Hvala. Hvala. Kakor sem povedal na začetku, mislim, da potrebujemo to uredbo o e-zasebnosti. Zdaj imamo direktivo o e-zasebnosti, ampak izvajanje je bilo različno v 28-terici. To pomeni, da še enkrat lahko govorimo o razdrobljenosti. Direktiva o e-zasebnosti zadeva samo gospodarske operaterje. Če govorimo o zaupnosti komuniciranja, v smislu OTT-jev ali platform, potem zaupnost komuniciranja ni zajamčena dan danes. Ampak lani je 46 odstotkov evropejcev po javnomnenskih raziskavah uporabljalo internet in OTT-je za komuniciranje lani se je količina videoklicev v Evropi povečala za 18 odstotkov. Gre za področje, ki se hitro razvija, ampak dan danes zaupnost komuniciranja na platformah ni zagotovljena. Tretjič. Danes so telekomunikacijski operatari nezadovoljni, zato ker pravijo, da lahko platforme obdelujejo podatke in jih monetarizirajo. Operaterji telekomunikacijskih omrežij pa lahko podatke uporabljajo samo za izboljšanje svojih storitev. V predlogu uredbe o e-zasebnosti smo dejali, da lahko tudi telekomunikacijski operaterji obdelujejo podatke, ki jih imajo, ampak samo na osnovi soglasja ljudi. Se upravičujem, komisar, ampak ne razlagajte mi uredbe o e-zasebnosti. Povejte mi, zakaj ne ustrajate pri tem, da bi končno dobili stališče sveta. Poglejte, jaz si za to prizadevam, jaz sem podal ta predlog in tudi danes tukaj govorim v prid predlogu predloga o e-zasebnosti. Hvala. Hvala, Sofi Infeld, izvolite. Hvala, predsedujoči. Najprej ponavljam vprašanje gospoda Fosa. Nisem slišala odgovora. Kaj ste storili na področju izvrševanja? Organom za varstvo podatkov sem to vprašanje že zastavila na prejšnjem zaslišanju, ampak seveda vi kot komisija morate poskrbeti, da se zakonodaja izvršuje in izvaja. Ne vem, kaj je komisija tukaj storila drugič, zasebnostni ščit in predhodnik, varni pristan, Facebook in Cambridge Analytica sta na osnovi te zakonodaje podatke posredovala v ZDA. To bi bil lep primer tega, zakaj smo tako kritični do zasebnostnega ščita. Komisija pravi, da je bilo to vse pred zasebnostnim ščitom in tako naprej, ampak če je to mnenje komisije, me zanima naslednje. zasebnostni ščit ima določene določbe in zanima me, kako se razlikuje od varnega pristana. Zakaj je zdaj določena stvar nemogoča, prej pa je bila mogoča v okviru varnega pristana? Torej, izvolite. Podpredsednik, izvolite. Danes govorimo o Cambridge Analytica in o Facebooku ter o težavah s podatki. Vprašanje o izvrševanju je seveda veljavno in relevantno, ampak ne v tem kontekstu. Takrat nismo imeli zasebnostnega ščita in prav tako nismo imeli splošne uredbe o varstvu podatkov. Dan danes Facebook sledi tem načelom, kakor vemo, v skladu z GDPR. Se upravičujem, ampak jaz imam nekaj dvomov glede vaših besed. Danes ni treba govoriti samo o Cambridge Analytici in Facebooku potencijalno, je to lahko širše vprašanje. Cambridge Analytica je uporabljala tako imenovan API, umestnik za programiranje aplikacij in dan danes na tisoče podjetij uporablja tako imenovane API-je. In to je lahko zelo koristno za naše ljudi. Ampak kaj se je zgodilo v primeru Cambridge Analytica? To se lahko zgodi tudi v drugih primerih. Te kršitve se lahko zgodijo tudi pri piškotkih tretjih strani, naprimer. In spet se moramo obrniti na uredbo o e-zasebnosti in še enkrat želim podpreti naš predlog in ne morem se strinjati da si mi ne prizadevamo za to, da bi dosegli napredek na področju e-zasebnosti. Vera Jurova je prosila, da bi nadaljevala, ne vem, ali je to dovoljeno. Vera Jurova bo vedela več o uredbi o e-zasebnosti. Ena minuta, izvolite. Ena minuta. Seveda, seveda si prizadevamo za to, da bi sprejeli e-zasebnost, to je pomembno za varnost v EU in organi pregona nas pozivajo k temu, da bi našli hitre rešitve. Seveda pa moramo spoštovati temeljne pravice v EU. Ampak dopolniti želim odgovor v zvezi z zasebnostnim ščitom in varnim pristanom. Facebook, Facebook in Cambridge Analytica sta spadala pod prejšnji sistem. Naslednji dan po škandalu sem imela srečanje z komisarjem FTC-ja v ZDA. Zahtevala sem hitro preiskavo kršitev na področju varstva podatkov v okviru varnega pristana. Enako sem storila na področju zasebnostnega ščita. Če se ugotovi, da Facebook in Cambridge Analytica nista ravnala v skladu z pravili, potem se bo treba odzvati. Ampak najprej bodo preiskavo morali izvesti američani. In zato si prizadevam, Srečala sem se z gospodom Čopro. Obljubil mi je, da bo preiskava stekla hitro. Moje sporočilo je jasno. Če kdo krši pravila, to ne pomeni, da je sistem slab. Ampak kršitve je treba najti in seveda sankcionirati v skladu s pravili. Monika Makovej. Monika Makovej. Hvala. Morda bom vprašala, kaj o čemer ste že govorili, ampak eh, želim povedati to, kar me moti. Gre za osebno izkušnjo. Vsi uporabljamo WhatsApp, Facebook je kupil WhatsApp. Facebook je pod Zuckerbergom in Vasa pa nisem mogla uporabljati, dokler nisem pritisnila na kump nadaljuj. Potem pa sem pričakovala, da bom spet prišla do teh možnosti, kjer lahko rečem da ali ne, jih lahko sprejmem ali zavrnem, zato ker to zahteva direktiva. Ne morejo kar vsi uporabljati vseh podatkov, kakorkoli želijo. Vprašanje je, kako podatke uporabljati in zakaj. No, po tej strani nadaljuj, je bila naslednja stran samo strinjam se. Torej, nobenih možnosti ni bilo, da bi izbrala karkoli. Kaj se dogaja z mojimi podatki? Kaj se dogaja s podatki o meni? Upam, da zadeva še ni zaključena, mislim, da moramo na tem še delati. Ampak to je res nespremljivo. Samo minuto imate za vprašanje. Imam še eno vprašanje. Komu ste zastavili to vprašanje? No, it is, it is for, uh, okay, to so vprašanja za komisarje. Uh, pravila so pravila, zelo sem bil strok in tako bo tudi v vašem primeru. Komisarka Jurova bo odgovorila na to. No, v tretjem delu naj bi govoril o tem. O tem sem govorila. Zdaj smo v naslednjem delu in komisija ne spada pod Facebook. Yes, uh, brief, this is, this... Kratka bom. To je vprašanje za Facebook. Oni bodo lahko odgovorili bolj podrobno, ampak povem vam lahko le, da imamo v okviru GDPR novo pravilo, ki zagotavlja da morajo biti podatki za uporabnike jasni v zvezi z varstvom podatkov. Uporabniki pa lahko na osnovi teh informacij podajo soglasje, ki je jasno in obveščeno, če se strinjajo s pogoji in če se strinjajo z obdelavo podatkov. Če se ne strinjate s tem, da so vaše podatke posredovani storitvi, potem pač ne kliknete nadaljuj. Če pa želite sprejeti to tveganje in podatke posredovati, potem kliknete nadaljuj. To je čisto jasno. A ne, ne, imamo pravila in pravila moramo spoštovati. Se upravičujem, ampak tako pač je. Ne, ne, ne, ne. Gospod Sipl, hvala. Max Schrems je uložil pritožbo proti Facebooku, zato ker naj bi silili uporabnike, da podajo soglasje brez alternative in to ni v skladu z GDPR po njegovem mnenju. Norveški potrošniški svet je prejšnji teden prav tako prišel do sklepa, sklepa da privzete nastavitve Facebooka zagotovijo samo iluzijo nadzora in ker morajo uporabniki sprejeti ali zavrniti vse, potem pač so potrošniki prisiljeni v to, da delijo čim več podatkov za čim več možnih namenov. Vprašanje za komisijo. Ali menite, da so takšne prakse v skladu z zakonodajo EU GDPR, še posebej kar zadeva omejevanje namena, zmanjšanja pobiranja podatkov in tako naprej. Zagotovili naj bi namreč varstvo podatkov, ki je privzeta in zagotovljena po zasnovi. No, moje mišljenje v zvezi s tem je morda zanimivo in pomembno, ampak tisti, ki skrbijo za izvrševanje, morajo preverjati posamezne primere in poskrbeti morajo, da zadeve stečejo v skladu z zakonodajo. Zato je zelo pomembno, ali je bilo to pred GDPR ali zatem in potem morajo organi za varstvo podatkov ukrepati in seveda v primeru kršitev družbo ali podjetje kaznovati. Ne bom pa ocenjevala konkretnih primerov, zato ker to ni vloga komisije. Hvala. I thank you and I, I have a question I think which belongs with Commissioner Ansip. Hvala. Vprašanje je za komisarja Ansipa. Uredba o e-zasebnosti in stališče sveta. Ali menite, da svet razume, kako resna je ta uredba? Zanima me, ali svet poskuša narediti korak naprej tukaj, ali pa gre za 28-terico, ki želi ostati pri tem, kar imajo in ne želi doseči napredka. Vsi se strinjamo, da je to velik škandal in ugotavljamo, da Facebook še naprej deli podatke podatke si izmenjujejo, naprimer z kitajskimi proizvajalci mobilnih telefonov in to res vodi do pomislekov, še posebej v zvezi s tem, da si nihče ne želi, da bi mu sledili zelo namerno. To velja za podjetja, ki želijo preveriti, kakšne oglase gledati, gledate, ali podjetja, ki pač preprosto želijo zbrati še več podatkov. Zanima me, ali svet razume, kako besni so ljudje ali pa menite morda, da bi morali storiti mi več. Hvala. Odeležil sem se zasedanja sveta za konkurenco in povedati želim, da soglasja ni bilo. V svetu ni bilo soglasja. To me ne preseneča. Soglasje je v zvezi s tem, da je potreben harmoniziran pristop prav tako. Obstaja soglasje, da je treba spoštovati mnenje 92 odstotkov ljudi v Evropi, ki menijo, da mora biti komuniciranje tudi na platformah zahupno. Ampak soglasja ni, ko govorimo o tehničnih podrobnostih. Naprimer, mnen o obdelavi metapodatkov je več. Več je tudi mnen v zvezi z obdelavo piškotkov. Privzeta zasebnost ali nastavitve v brskalniku. Veliko je različnih mnen. Številni govorniki so dejali, da obstaja panika v zvezi z varstvom podatkov in uredbo na tem področju. Vsi govorijo o kaznih in o 20 milijonih evrov, ki jih bo treba plačati v primeru nespoštovanja pravil telekomunikacijski operaterji. Upajo, da uredbe o e-zasebnosti sloh ne potrebujemo, zato ker imamo zdaj GDPR. To je velika napaka. Kaj ti? V skladu z direktivo o e-zasebnosti velja, da telekomunikacijski operaterji ne smejo obdelovati podatkov, ki jih imajo, in teh podatkov ne smejo monetarizirati. Te podatke lahko obdelujejo samo za namene izboljšanja storitev. Pravijo, da vsi podatki niso občutljivi. Ampak kako ugotoviti, kateri podatki so občutljivi in kateri ne? ko jim zastavimo to vprašanje, odgovora ni. Časa mi je zmanjkalo, ampak eh, povem vam lahko, da delamo na tem področju. In še enkrat ponavljam, da je ta zakonodaja potrebna za naše državljane in za Evropo. Hvala, hvala lepa, zdaj pa Paul Rubih, izvolite. Najlepša hvala. Hvala za to, da imamo izmenjavo mnenj. V Evropskem parlamentu imamo 100, gre za organ, ki ocenjuje tehnološke možnosti in eh, razvili smo poseben pristop za evropske institucije. Dobro, da imamo tukaj tri komisarje, ki se ukvarjate s to temo. Drugih seveda ni, naprimer, lepo bi bilo tukaj, če bi bil tukaj Mojdas ali komisarka Vesteger, Zanima me, kako izgleda vaša komunikacijska strategija, kako se analizirajo rezultati raziskav. Zanima me, ali imate stike z skupnim raziskovalnim centrom ali EIT ali IRC. V parlamentu smo oblikovali vozlišče za znanost. Tam potem širimo informacije o tehnološkem napredku. Zanima me, ali ima komisar Juncker namen izboljšati analizo in komuniciranje v zvezi s temi vidiki. Izvolite, gospod podpredsednik. Kakšno vprašanje lahko pustite tudi za komisarja Kinga, ampak v redu. Hvala. Pri pripravi predlogov je potrebna podrobna presoja učinka. Vedno je dobro, če se naslanjamo na znanstvene dokaze. Z veseljem vam lahko povem, da je komisija sprejela odločitev, da mnogo več vlaga v raziskave in razvoj. Zdaj govorimo o naslednjem večletnem finančnem okviru. Prav tako smo se odločili, da bomo povečali naložbe v zvezi z digitalnimi vprašanji. Pred sedmimi leti je padal predlog, da bi za digitalne elemente v instrumentu za povezovanje Evrope porabili 9 milijard evrov. Države članice so želele ta denar spraviti v nacionalne vojnice in za digitalne elemente smo dobili samo malce več od, eno, od ene milijarde. To ni dovolj. Zdaj bo podoba drugačna. V okviru digitalne Evrope bomo imeli 9,1,9 milijarde evrov, če bosta svet in parlament podprla to Instrument za povezovanje Evrope bo imel 3 milijarde evrov. Upam, da bomo v okviru obzorja 2020 na mesto 13 milijard dobili več, vsaj 15, kajti to povečanje bo v skladu z našim predlogom, ki je, da bi naložbe iz 70 milijard povečali na več kot 100 milijard. Te naložbe v raziskave in razvoj so seveda nujno potrebne v Evropi. Hvala. Virginie Rozier. Hvala. Na vprašanje sploh za gospod Jurova. Um, na eni izmed prvih predstavitev Bara uh, ehm, smo poslušali Kristofa Frankija, ki je omenil grožne, ki jih pri um, torej strani Facebooka, um, po Cambridge Analytica, naprimer to, da mu bodo zaprli Facebook, da mu bodo zaprli Instagram, torej grožnje naprav njemu in pa tudi britanskemu novinarju, ki je bil tukaj zelo aktiven. Um, torej, kot pročevalka v tem dokumentu glede upozoril, uh, sem dejala tukaj, da gre za številne upozorile in pa za številne grožnje. Ampak gledajte, tukaj v bistvu um, so pogosto pri Facebooku uporabniki, um, aktivni um, oblikovalci te platforme. In tukaj imam vprašanje za komisijo. Kaj lahko storite za to, da včasih, ko obstaja praktično monopoli, da mediji ne morejo uporabljati cenzure ali pa poročnih ukrepov proti nekomu, ki želi v bistvu razkriti stvari, ki so v splošnem javnem interesu, v dobro ljudi. Torej, ali komisija že razmišlja o kakšnih takšnih ukrepih. Hvala. Reuters. Uh, Hvala lepa. Kakor veste, je komisija podala predlog o uredbi v zvezi z sodelovanjem med platformami in podjetji. In to je v skladu s tem, kar ste povedali vi. Nenadne spremembe pogojev brez predhodnega obvestila. Dan danes je to redna praksa, mi pa smo predlagali vsaj 15 dni. Platforme bi morale vsaj 15 dni vnaprej napovedati, da bodo spremenili pogoje. Gospod eh, podpredsednik, tukaj govorimo o svobodi govora, ne pa o tem, da bi naprimer spremenili eh, pogoje, pogodbe med platformo in pa uporabnikom. Uh, Ivan? Uh, we, we have varying situation in Europe, in, in the media world. Uh, I... V Evropi je slika različna povedati moram, da sem bila pred hišo Jana Kucija, kar na Slovaškem. Obiskala sem tudi grob Dafne Karovana Galicija v, na Malti. Povedati moramo najprej, da je to nesprejemljivo, da se ubija novinarje. Prav tako je nesprejemljivo, da politiki spodbujajo nasilje nad novinarji kaj, kar nekaj primerov v Evropi je bilo, ko so, kriti, ko so politiki kritizirali novinarje in to deluje kot neke vrste spodbuda ali dovoljenje. To velja za novinarje, ki delajo v javnih medijih in tudi za novinarje, ki delajo v zasebnih medijih. Potrebujemo preglednost glede financiranja, zagotoviti je treba neodvisnost javnih medijev, to je jasno zagotoviti je treba tudi neodvisne medije in svobodne medije. Ne smemo dopustiti cenzure, potem pa seveda še spletni svet, tam je lahko vsak novinar. Zato je gospod Ansip o tem govoril. Mi branimo svet spletnih medijev, kajti to je območje svobode izražanja. Vse to morajo zagotavljati tudi na nacionalni ravni, kajti Evropska unija nima pristojnosti podajati zakonodaje na področju medijev. Zato države članice spodbujamo, da so pozorne v zvezi z novinarji, v zvezi z varnostjo novinarjev in tako naprej. Kakor je povedal Julian King, novembra bomo organizirali kolokvij o temeljnih pravicah in tam bomo veliko pozornosti namenili svobodi medijev in varnosti novinarjev. Ne vem, ali sem odgovorila na vaše vprašanje, ampak poskusila sem po najboljših močeh. Dobro, hvala lepa, nadaljujemo. Paloma López Bermejo. Hvala, predsedujoči. 50 milijonov uporabnikov je prizadela ta zgodba in njihove podatke so uporabili v volilnih procesih. To je vplivalo tudi na demokratične procese. Ugotavljamo pa, da odgovori Facebooka niso ravno pomirjujoči. Komisarka Jurova je prej izvršno direktorico Facebooka tudi vprašala, če bi se lahko ponovila podobna situacija. V mislih je imela seveda primer Cambridge Analytica. Bi pa rada to isto vprašanje zastavila komisarki. Se vam zdi oziroma lahko zajamčite, da to splošno uredbo o varstvu podatkov, ki je začela veljati 25. maja, ne bo več prihajalo do takšnih dogodkov? Še zadnje vprašanje, potem zaključim. Mislim, da se vsi strinjamo, da nastop gospoda Zuckerberga v parlamentu ni bil relevanten, bil je precejšnje razočaranje ali pa celo oboje. Samo še okrepil je pomisleke, ki smo jih imeli na začetku, zato bi vas še enkrat rada vprašala. Gospod Zakrbrk nam reč na to vprašanje ni odgovoril. Ali boste vi kot komisija zagotovili, da Facebook ne bo vplival na evropske volitve? Nikje. Hvala. Če mi dovolite. če želite, da vam rečem, da bo GDPR stotstotno poskrbel, da do kršitev več ne bo prišlo, bi bila to laž. Zato tega ne bom rekla, ker sem se odločila, da ne bom lagala v politiki. Ampak GDPR ima močan odvračilen učinek. Sankcije so visoke. Poleg tega smo zdaj združili sile. Organi za varstvo podatkov sodelujejo in skupaj se lahko hitro odzovejo na velike kršitve na področju varstva podatkov. In tudi v tem primeru bo tako, če se bo na koncu preiskav tako izkazalo. Mislim, da je GDPR dober odgovor. Kako je povedal gospod Zuckerberg, te standarde želijo uporabiti tudi zunaj EU, to je za nas velik uspeh mi zdaj zastavljamo standarde na globalni ravni. In drugo vprašanje. No, vse sem vedela odgovor. Če je drugi del vprašanja, ali se je uredno tako ukvarjati s Facebookom, z njimi sodelovati, potem lahko rečem, da obstaja nekaj spodbudnih znakov. Če bo ta odnos, kako upam jaz, počasi prerasel v dejansko sodelovanje in pripravo kodeksa ravnanja glede preprečevanja dezinformacije, potem bi bilo to super. In kmalo bomo vedeli, ali se bo to zgodilo, kajti to naj bi dobili torej do konca meseca. Če bodo zaradi tega pri Facebooku sodelovali z nami, zato da bi bolj zavarovali politve, volitve pred zlorabami, potem bi bilo to dobro in to bo preizkus. In tudi to zaslišanje danes je neke vrste preizkus. Facebook bo odprl vrata neodvisnim preiskovalcem in raziskovalcem, zato da bodo lahko tudi oni ocenili, kako resno je dejansko to posredovanje v volitve ali umešavanje v volitve kmalo bomo v praksi videli, kako ta odprtost deluje. Mislim, da je kar nekaj pozitivnih vidikov tukaj. Pač še sedem minut, eh, dve vprašanje. In potem bo konec tolvačenja. Ana Gomes še naslednja? Ok. Gospa Jurova. Torej, uh, Aleksandar Meksi iz Cambridge Analytica se je bahal, da je spremenil rezultate volitev po svetu. To pa če preko uh, starševske družbe Cambridge Analytica, oni se uporabljajo zelo um, negativne zle taktike po svetu. In kaj so počeli? Naprimer, v Sankice, Nevis in pa v drugih državah so torej vplivali na volitve. Um, nekatere vlade tam so prodajale, uh, eh, naprimer, državljanstvo. Tudi v Evropski uniji so delali. Tukaj gre za, naprimer, prodajo zlatih vizmov in podobno. In um, Dafne Karona Galicija, naprimer, je razkrila vse te informacije, to ste menili prej. Um, in ona je tudi delala skupaj z SEL. Skratka, ali komisija preizkuje vse to, skupaj z državami članicami, vse v ročni meri preizkuje. Um, naprimer, da so ta podjetja se mašavala v nekatere volitve v Evropski uniji. To so zelo netransparentne družbe. Naprimer, tukaj preizkujete zlate vizme in pa um, naložbe ali vključujete tudi to, kar sem sedaj povedal. Potem pa Aleksandr Kogan, bil rojen v Moldaviji delal je za SEL pri nekaterih volitvah, kaj je bilo z njim. On pa je ni bil ruski vohun, je pa povezan s eh, univerzo v St. Petersburgu. Torej, um, kaj je z njim ali to preskutite skupaj s državami članicami? Gospod Dominika, ali potrebujete to tolmačenje? Torej, kar vprašanje sedaj za vas, uh, kajti potem ne bo več tolmačena, zato prosim, da sedaj zastavite vprašanje in potem bo še naprej. Hvala lepa, gospod predsednik. Sedaj ne bi govorila o Cambridge Analytica, niti o tem, kaj je Zuckerberg povedal v ameriškem kongresu. Tukaj smo potem tudi videli, kaj je počel Facebook in pa njegova armada um, odvetnikov um, na tem področju. Sama bi raje zastala vprašanje za komisarko Jurovo. Uh, torej, ali je GDPR sedaj korak naprej za evropejce. Če je to tako, potem kako bi lahko pripričali sprevržene učinke? Uh, Google in pa Facebook ter pa drugi giganti bi lahko v bistvu sedaj um, še povečali svoje oglaševanje, pa čeprav v bistvu še sedaj um, se vzimata zelo, zelo um, velik um, delež oglaševanja. 90% po nekaterih podatkih. Še, Um, tole prosim, potem pa bo konec tolmačenja. Uh, ja, najprej gospa Gomez. Na no, vi prvi, ok, v redu. Kaj želimo od podjetij? To, da spoštujo GDPR in tukaj ne bomo spremenili poslovnih modelov, ne bomo se vmešavali v to, kako oni prodajo svoj glas in tako dalje. pač podjetja se lahko odločajo, kako spoštovati standarde, kako z inovacijami. Gospod Ansi je govoril o tem, da moramo uvesti to načelo eh, zasebnosti po zasnovi ali pa avtomatsko gledano. Kar se tiče oglaševanja, tukaj gledajte vse odvisno od podjetja, od njihove politike, od njihove poslovnega modela. Zato tukaj mislim, da tu ni nikakršnega neposrednega vpliva. Sedaj pa še Ana Gomes, če lahko. In potem še Sir Julian, še zadnji odgovor. Imam še minuto. Ne, gledajte, sedaj bomo s tem končali, tako da bomo imeli še odrvačne. Prosim, da sedaj odgovorite še Ani Gomes in potem bomo dali besedo komisarju Kinku še za konec. Še tudi vprašanje Ani Gomes. Eh, če je to res, kaj pravi eh, gospod Nik, potem je to prava nočna mora, te potem je res slabo. Res tukaj pri Evropi moram reči, da moramo biti zelo odporni, moramo sodelovati z državami, tako da bodo države bolj odporne proti te manipulacije s podatki v političnih kampanjah na spletu. Prav tako moramo delati skupaj z ponudniki spletnih storitev. Tu ne gre samo za Facebook, gre za vse druge. Tudi Julian je že povedal, kaj mi želimo tukaj storiti. Potem moramo izobraziti ljudi, tako da bodo kritično razmišljali, tako da um, ne bo tega pranja možganov, kot se sedaj dogaja. Mislim, da je pač to večplasten proces in situacija. Jasno je, da se da podjetja osotoča na ranljive demokracije in pa na posameznike, ki so bolj ranljivi. Moramo zagotoviti to, da ne bomo imeli lahkih tarč v Evropski uniji. To lahko storimo preko različnih ukrepov, to sem že prej razložila. Potem ste omenili te zemljevide, celotne prizorišča glede zlatih fizmov in pa teh naložbenih schem. Seveda zelo skrbno vse proučujemo. Facebook eh, in pa Cambridge Analytica in pa druga podjetja um, torej se to preiskovala in če bomo tudi mi tukaj ugotovili kakšne povezave, bomo to še dodatno proučili. Tukaj je ogromno stvari na kocki. Gospod King, hvala. Um, res bi stotno rad podprl to, kar pravi gospa Jurova. Tukaj sodelujemo in smo se marsičesa skupaj naučili iz te celotne zgodbe. Namreč moramo še ukrepiti naše delo pri gradnji odpornosti, pri krepitvi varnosti pri volitvah. Kajti nihče ne more vedeti, kdo želi se mešavati v te kampanje, ampak moram reči, da se da že ogromno teh poskusov ali pa dejanskih umešavanj. Torej, moram biti pripravljen, potem pa gospod Kogan. Gledajte, tudi sam vem samo toliko kot vi, toliko kot preberemo tisko, potem pa širše vprašanje. Ali včasih, na primer, Rusi poskušajo vplivati na naše domače razprave. Eh, no, Rusija ni edina tretja država, ki to morda lahko počne. Je pa to edina država, kolikor vem, ki je um, to opisala svojo vojaško doktrino. Zato mislim, da moramo zelo resno imati takšne krošne ali pa možnost umešavanja rad bi se poleg tega zahvalil prometu za vso podporo pri Istretkon um, ekipi, kajti ta ekipa tudi oblikuje ta zemljevid in pa dokumentacijo, ko gre za sistematične primere dezinformacij po vzhodnji Evropi, naprimer. V glavnem so te informacije, informacije ki so proruske za Kreml, tukaj je naprimer um, različne um, retorike glede Salzburja, potem um, MH17, glede na primer um, tega, kako je bilo strmoglavno letalo. Vse to so torej bolj proruske novice oziroma retorike. Hvala lepa vsem. Hvala lepa vsem udeležencem. Veliko smo sedaj izvedeli glede tega škandala. Ta škandal vpliva na naše temne pravice, to vpliva na našo zasebnost in pa na varstvo osebnih podatkov. Tukaj imamo različne pristojne organe, ki pročujo različne informacije pa dejstva in upamo, da bodo kmalo ti organi sprejeli ukrepe, tako da bo spoštovana zakonodaja ter pa da bodo spoštovane temeljne pravice, prav tako potrebno tudi odvrčilne kazni. Predvsem morajo podjetja kot Facebook spoštovati zakonodajo To velja tudi za obdelavo podatkov, za profiliranje, za preglednost algoritmov. Vse to je bistvo. Bistveno, če želimo zagotoviti to, da bodo potrošniki tem podjetjem zaupali. To je zelo pomembno sporočilo vseh teh predstavitev. Sedaj pa bo parlament odločal o naslednjih korakih. Kot prvo, eh, predsednik Libija bo rezultate teh predstavitev poslal naprej, ustrezni koordinatorje in potem bodo še spriti dodatni ukrepi. Parlament bo oblikoval svoje stališče o vsem tem. To ni bilo samo neko govorjenje, tu gre za to, da bomo nekaj tudi storili. Skratka, hvala pa vsem in prav tako bi se zahvalil tudi trbačem in sploh vsem ki so pripravili te predstavitve na zelo dober, profesionalen način. Hvala lepa.